Eh, dzień dobry. Lep pozdrav. Pozdravljeni na nadaljevanju zasedanja. Dobrodošlica tudi predsedniku Evropskega sveta, gospodu Van Rompuju. Dobrodošel tudi predsednik Evropske komisije in eh, gospod komisar. Prva točka na dnevnem eh, redu je izjava predsednika Evropskega sveta o sklepih Evropskega sveta z dne 24. in 25. marca 2011. Besedo dajem kar takoj predsedniku Evropskega sveta, gospodu Hermanu Van Rompuyu. Izvolite, beseda je vaša. Mr. President. Gospod predsednik predsednik Evropske komisije, poslanke in poslanci. V 49 dnevih sem eh, predsedoval trem eh, Evropskim svetom in sestanku na vrhu vlad, predsednikov vlad in držav Evropske unije. Tu Vse kaže na številne izzive, s katerimi se Evropska unija sooča na gospodarskem, pa tudi na političnem eh, prizorišču. To Kaže tudi na to, da zasedanje Evropskega sveta niso več samo sestanki, temveč so del načrtovanega procesa. Na sestanku, o katerem bo danes tekla razprava Evropskega sveta, namreč 24. in 25. marca, smo sprejeli in potrdili celo vrsto gospodarskih ukrepov, ki so se pripravljali in smo o njih razpravljali v zadnjem letu. Potem sprejeli smo eh, sklepe v zvezi z dogodki v Libiji in odzvali smo se na katastrofalne dogodke na Japonskem. Dovolite, da vse te teme posebej eh, obravnavam. Najprej gospodarski ukrepi. Kar zadeva gospodarske ukrepe, tukaj smo uh, sprejeli svežen gospodarskih ukrepov na podlagi prejšnjih sestavkov neformalnega srečanja eh, evroobmočja 11. marca smo eh, sprejeli celo vrsto povezanih ukrepov. Spremanje ukrepov in postopkov za soočanje s krizo pa seveda ni nekaj, kar nas bo takoj pripeljalo iz krize. V ta namen bomo potrebovali ustrajne napore in eh, odločnost. Ne bom ponavljal vseh sklepov in odločitev, ki smo jih sprejeli, kajti našli jih boste v uradnih sklepih. Šest eh, glavnih stvari pa bi želel povdaril. Dogovorili smo se o dopolnilu pogodbe, da bomo zagotovili stalnemu eh, mehanizmu in inštrumentu za stabilnost eh, ustrezno pravno podlago. Na ta način je prišlo do manjše spremembe v ustreznem členu pogodbe in eh, odločili smo se, da to ne more biti temeljno spreminjanje pogodbe. Veseli smo bili, ko je ta predlog za dopolnilo pogodbe 23. Eh, marca z veliko večino potrdil tudi Evropski parlament. Zlasti sem vesel, ker sedaj lahko zagotovim parlamentu, da smo upoštevali nekatere njegove pomisleke v tem kontekstu. Hvala eh, poročevalcema eh, Broku in Gualtjerju za dobro sodelovanje pri tem. Drugič, dosegli smo natančen dogovor o velikosti, obsegu in načinu delovanja prihodnega mehanizma za stabilnost in eh, za začasni finančni inštrument. Tri. Podprli smo stališče sveta v zvezi s šestimi zakonodajnimi eh, predlogi, kar zadeva proračun in bodoča pogajanja s parlamentom. Vem, da tudi vi na tem delate trdo in eh, s poročevalci in vašimi koordinatorji se bom danes popovdne sestav. Seveda, mi poskušamo eh, resnično do junija zaključiti ta postopek skupaj z vami. Pet, četrtič. Evropski semester smo začeli v letošnjem letu. Na ta način bomo poskušali začeti z zagonom eh, izvajanja strategije EU 2020. Evropski svet bo junija letos sprejel tudi ustrezne sklepe tega evropskega semestra. Sam osebno bom poskrbel za to, da to ne bo poniknilo v peščine birokratskega procesa. Petič. Eh, dogovorili smo se o tako imenovanih stresnih eh, testih eh, bank. Banke morajo to narediti in vse države članice bodo morale upoštevati zlasti njihove vlade rezultate tega. Šestič. Zagotovili smo novo kakovost gospodarskega usklevanja. Gre za uh, pakt o evru, In sicer zaradi tega, ker države v evroobmočju želijo narediti več, imajo skupno valuto in želijo sprejeti dodatne ukrepe poleg že obstoječih zavez in dogovorov v Evropski uniji. In drugič zato, ker je stvar treba čim prej urediti. Šest eh, držav, ki niso vključene v evro, je že izjavilo pripravljenost Danska, Poljska, Litva, Bolgarija in Romunija, da se kljub temu, da niso v evromočju, priključijo temu eh, paktu. Seveda pa bomo pozdravili vse druge države članice, če se bodo za to kasneje odločile. Še enkrat naj povdarim. Euro plus pakt je eh, zaveza, ki smo jo sprejeli poleg vseh ostalih eh, zavez držav članic za doseganje eh, rezultatov, eh, novega eh, makrogospodarskega nadzora in izvajanja cele vrste ukrepov iz eh, Evropske strategije EU 2020. Kar zadeva konkurenčnost, javne finance in pokojnine, zaposlovanje in tako naprej, je sedaj te zaveze seveda treba preunesti v eh, nacionalne načrte za reforme. In še zadnja pripomba v zvezi z gospodarstvom. Nekateri se bojijo, da bomo na ta način socialno varstvo in zakonodajo na tem področju razgradili. Naj jih pomirim, da je naš namen ravno ohraniti te temeljne vidike Evropske unije. Naša gospodarstva morajo biti dovolj konkurenčna, da ustvarjajo nova delovna mesta in da ohranimo blagostanje naših eh, državljanov. In eh, temu je naše delo tudi namenjeno. To so torej bili glavni elementi našega eh, celovitega gospodarskega svežnja za izhod iz krize. Kot sem rekel, gre za rezultat dolgega procesa, ne pa samo enega sestanka. 25. marca letos oziroma lani je Evropski svet eh, se odločil, da bo izboljšal gospodarsko vodenje in upravljanje. In eno leto kasneje, torej letos, dobivamo nova pravila, nove inštrumente in bolj ambiciozne politike. To ostaja bistveni napor naših inštitucij, tako držav članic, kot tudi parlamenta. To ni enostavna naloga, vendar to je treba narediti s politično odločenostjo, kajti vemo, kam želimo priti in katere rezultate hočemo doseči. Seveda naših problemov nikako še ni konec. Problemi so posledica napak v preteklosti in neustreznih inštrumentov tako na ravni EU kot tudi na nacionalni ravni. Vendar vsako priložnost, da se z njimi soočimo in da teh napak ne ponavljamo, moramo izkoristiti. Sedaj pa v zvezi z Libijo. 24. in 25. marca smo seveda se pogovarjali tudi o položaju v Libiji. Skupno odločenost smo izrazili na tem sestanku. Vem, da nekateri med vami še dvomijo o tem, ampak Poskušali smo resnično zagotoviti konkretne rezultate. Dva tedna predtem, na izrednem Evropskem eh, svetu 11. marca, smo sprejeli svojo, eh, svoje stališče v zvezi z Libijo in brez tega ne bi morali naknadno ukrepati. Takrat smo se odločili, da če hočemo zagotoviti Eh, varnost eh, prebivalcev, države članice morajo pravčiti vse možnosti, ki so na voljo in pri tem morajo seveda pokazati svoje sodelovanje z in podporo eh, tega območja. Jasno je postalo, da moramo ukrepati, ko je začel režim nasilno ukrepati proti lasnim ljudem. Na podlagi resolucije varnostnega sveta Združenih narodov, ki je bila sprejeta nekaj dni po evropskem, izrednem evropskem svetu, smo začeli ukrepati. Gre za koalicijo evropskih, arabskih in severnoafriških držav in ta koalicija poskuša zaščititi predvsem civilno prebivalstvo. Na ta način smo se eh, masivnemu prelivanju eh, krvi lahko izognili in rešili na tisoče življenj. In to je najbolj pomemben rezultat, ki mu je treba eh, posvetiti ustrezno pozornost, tako kot procesu odločanja. Pri tem je gost bolj pomemben kakor posamična drevesa. Sveda vemo, da odločitev za vojaško ukrepanje ni bilo enostavno sprejeti. Sveda v takšnem primeru se pojavljajo vprašanja in dvomi. Jasno, gre za vprašanje miru in vojne, ampak eh, vse države, ki so eh, se soočile z libijsko krizo na resen način, ne mor, niso mogle in ne more odstopati od stališča Evropske unije. Od začetka te krize Evropska unija bila v prvih vrstah tistih, ki smo ukrepali. Prvi smo sprejeli vojaške sankcije, prvi smo obsodili eh, libijski režim, zamrznili njihova sredstva, prvi smo bili, ki smo priznali eh, prehodni me, eh, nacionalni svet kot zastopnike upornikov. Pa tudi zagotovili smo ustrezne ukrepe pomoči državljanov Evropske unije in humanitarno pomoč prebivalcem v Libiji. Politični cilji, ki smo jih eh, si zastavili 11. marca, ostanejo nespremenjeni. Gaddafi mora iti, politični eh, prehod pa morajo opraviti Libici sami na podlagi širokega političnega dialoga. Pripravljeni pa smo seveda pomagati novi Libiji tako pri gospodarskih kot tudi političnih eh, eh rešitvah. Vemo, da je v celotnem območju situacija eh, zahtevna, delikatna. V Siriji, Jemenu in Bahrajnu se dogodki vrstijo eden za drugim. Razširitev nasilja obsojamo in podpiramo politične in socialne reforme v tem delu arabskega sveta. Tudi naše politike bomo morali temu prilagoditi in kasneje se bom z različnimi poslankami in poslanci v vašem odboru za zunanje zadeve pogovarjali o tem. Smo pa lahko pozdravili Eh, eno eh, zelo eh, redno in normalno odvijanje referenduma v Egiptu pred dvema tednoma. Decembra pa smo že sprejeli lani sklepe o dogodkih v sosednjih državah. Povsod Obsojamo nasilje nad civilnim prebivalstvom in to je treba zaustaviti na obeh straneh. In drugič, sedanji položaj je rezultat pomankanja spoštovanja demokracije. Pri demokraciji ne gre samo za volitve, temveč tudi za spoštovanje rezultatov volitev v nekaterih afriških državah. In eh, na ta način moramo še naprej dosledno uh, Eh, svoje stališče do osnovno koščene obale uveljavljati v prihodnosti. Kar zadeva Japonsko. Zaradi cele vrste tragedij, ki so prizadele Japonsko, smo izrazili svoje uh, solidarnost in podpor kot Evropski svet japonskemu prebivalstvu in izrazili svoje sožalje s pričo tisočev žrtev. Ne smemo pozabiti, da čeprav so drugi vidiki uh, sedaj v spredju, drama na japonskem še vedno uh, kaže svoje posledice. Pripravljeni smo pomagati na vse načine. Kot pravi prijatelji japonske smo ponovno povdarjali za, na zadnjem sestanku pomen odnosov med Evropsko unijo in Japonsko. Seveda pomagamo Japonski, kjer se da in tukaj sprejemamo svoje lastne nauke. Zavedamo se, da bo ta uh, katastrofa na japonskem imela gospodarske posledice po vsem svetu, pa tudi jedrsko nevarnost bo treba na novo opredeliti. In to je nekaj, kar spremljamo in zaradi tega smo sprejeli sklep o takovanem stresnem testu oziroma testu jedrskih elektrarn v izrednih razmerah. Na ta način bomo pregledali obstoječa pravila za obstoječe jedrske elektrarne in standarde spremenili, če bo to potrebno. V Evropi hočemo imeti najvišje možne standarde za jedrsko varnost. Zagotavljanje varnosti jedrskih elektrarn pa se ne more zaustaviti na naših mejah. Zato podpiramo in spodbujamo sosednje države, da opravijo podobne preskuse Eh, njihovih eh, jedrskih elektrarn. Če bi to delal v svet, pa bi bilo še najbolje. Gospod predsednik, poslanke in poslanci, s tem sem končal s svojim povzetkom sklepov Evropskega sveta marca letos. Na ta način smo pripravili pot tudi za nadaljnje delo v parlamentu in zlasti, ko gre za zakonodajni postopek in za pristojnost eh, političnega nadzora Evropskega parlamenta. Z veseljem bom prisluhnil vašim stališčem. Hvala. You, Hvala, gospod predsednik. Like to... Sedaj pa dajem besedo predsedniku Evropske komisije, gospod, gospodu Joseu Manuelu Barosu. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod predsednik Evropskega sveta, poslanke in poslanci. Predsednik Evropskega sveta nam je predstavil skupek odločitev, ki so bile sprejete na svetu prejšnji teden. Dovolite, da z vami delim naše razumevanje teh sklepov in pa tudi nekaj o tem, kar pričakujemo od prihodnosti. Mislim, da lahko rečemo, da so bile sprejete zelo pomembne strukturne eh, odločitve za boljšo stabilnost evroobmočja in za boljše usklajevanje gospodarskih politik. To je zelo pomembno za evropsko gospodarstvo, če še posebej, če pomislimo na pot, ki smo jo prehodili do sem. Prav tako smo na resen način konsolidirali elemente gospodarske unije v sintagmi monetarne in gospodarske unije in mislim, da imamo zdaj unijo, ki je bolj stabilna. Od sedaj naprej imamo na voljo okvir, na podlagi katerega se lahko bolje odzivamo na morebitne krize. In eh, še en element, nekakor nezanemrljiv, kar zadeva rezultate tega sveta, mislim, da lahko trdimo, da ta okvir spoštuje določila pogodbe in sledi skupnostnemu pristopu. Vsi vemo, da to ni bilo samo umevno. Komisija je sicer želela odgovor na krizo v horizontu do leta 2020 in eh, še enkrat bi se rad zahvalil tudi Evropskemu parlamentu za stališče, ki ste ga skupaj sprejela parlament in komisija. Mislim, da to kaže na dejansko skupnostni pristop in to je igralo pomemben, eh, to je igralo pomembno vlogo v dokončnem rezultatu, ki smo ga dosegli. Zdaj je nova gospodarska monetarna arhitektura vzpostavljene. Ampak to samo po sebi še ni jamstvo za uspeh. Tudi odgovorni na političnih funkcijah morajo sprejemati ustrezne odločitve. In v tem novem okviru e, moramo brez nadaljnega določiti prioriteto strukturnih reform in pa monetarne sanacije, posledic, ki so jih eh, povzročile e, omenjene krize. In to na podlagi načrtov komisije. Prepričan sem, da bo naša odločnost v prihodnih tednih in mesecih enaka, če ne večja, od odločnosti, ki smo izkazovali do sedaj, ko gre za uh, usklajeno, dosledno uveljavljanje elementov našega celovitega odgovora na krizo. Tako imenovani Evropski semester, pak za Euro plus, nov okrepljen okvir za upravljanje za evrom, kakor tudi ukrepi solidarnosti in odgovornosti za zagotavljanje finančne stabilnosti evroobmočja. Ne skrivam, da bi si komisija želela narediti korak dlje na več področjih, ko gre za gospodarsko upravljanje. Še posebej, kar zadeva nov mehanizem za zagotavljanje finančne stabilnosti evroobmočja. Želeli smo si več fleksibilnosti, naprimer. No pa vendar mislim, da lahko trdimo, da meni je uspelo sprejeti mehanizem, ki je usidran v pogodbo, eh, ki mu vsekakor odločno sledi komisija in tudi ta parlament. Dosežen rezultat je pomemben in prav tako, kar zadeva mnenje o spremembi pogodbe, če bo to potrdila, oziroma kot je to potrdil ta zbor, je k temu bistveno prispevala. Spoštovane poslanke in poslanci, od te točke naprej moramo nove strukture upravljanja uporabiti za odgovor na konjunkturne premike in ti ostajajo še vedno težavni. Žogica je zdaj vsekakor na strani držav članic, ki morajo zaključiti svoje nacionalne reformne programe in pa tudi svoje programe stabilnosti. Komisija zato pričakuje od vsake države konkretne ambiciozne načrte, zato da bomo lahko skupaj stopili po poti doseganja velikih ciljev strategije EU 2020, torej več zaposlitev, več investicij v izobraževanje, usposabljanje, raziskave, razvoj in pa tudi za bolj odločen boj proti revščini in socialni izključenosti. Prav tako pričakujemo eh, ukrepe za odpravo trajnih makroekonomskih neravnovesij in pa tudi za izboljšanje pogojev za rast in zaposlovanje. Ko bomo dobili te dokumente od držav članic, bomo lahko pripravili svoja eh, mnenja in priporočila za vsako državo posebej, da bodo ti ukrepe potem lahko sprejeti še pred junijskim svetom, kar bo tudi konec tega cikla čisto prvega evropskega semestra. Naj povdarim, da na vseh nas leži enaka odgovornost in zato je pomembno, da vsi posvojimo strategijo EU 2020, ki ostaja tisti ključni okvir za evropske reforme, ki vodijo v smer zaposlovanja in rasti. In tu bi rad izpostavil točko šest sklepov Evropskega sveta, ki jasno določa, citiram, v okviru izvajanja teh politik in z namenom pridobiti veliko podporo temu procesu, se zagotavlja tesno sodelovanje z Evropskim parlamentom in drugimi institucijami in posvetovalnimi organi Evropske unije kot Evropski ekonomsko-socialni eh, svet eh, in pa odbor regij. Socialni partneri, regije in drugi deležniki bodo tudi v polni meri vključeni. Konec citata. Na tem ustrajam, zato ker veste, koliko kritik je bilo izrečeno na račun Lizbonske strategije in tam se je vse nanašalo prav na problem, kdo sploh upravlja s to Eh, strategijo. Upam, da smo iz tega nauka nekaj potegnili in da bomo tokrat resnično lahko na evropski in nacionalni ravni angažirali vse v smeri rasti in zaposlovanja. Kar zadeva gospodarsko upravljanje, je zdaj na parlamentu, da dokončno potrdi svežen šestih zakonodajnih predlogov in eh, upam, da bomo tudi kajk malo prišli do ambicioznega rezultata, kajti to je ključnega pomena, če želimo, da bo celoten sistem gospodarskega upravljanja deloval. Menim torej, da imamo marsikati razlog za zadovoljstvo, ker zdaj ima rezultate zadnjega sveta, prav tako pa veliko razlogov za to, da ne popustimo, eh, ravno nasprotno, kajti konjunkturni pogoji ostajajo težavni, še posebej, kar zadeva socialne vidike, ki nas vse vsekakor zelo skrbijo. V prihodnih tednih bo komisija prav tako pripravila svoje predloge, kar zadeva akt za enotni trg. In veseli me, da je Evropski svet namenil tako veliko časa prihodnosti enotnega trga in da je tudi izpostavil ključno vlogo enotnega trga za spodbujanje rasti in zaposlovanja in za spodbujanje konkurenčnosti, še posebej z izpostavljanjem eh, pomena odprave birokratskih omejitev, ki predvsem omejujejo mala in srednje velika podjetja pri njihovem poslovanju. Naj povem, da proračunska konsolidacija prav tako ne predstavlja cilja samemu sebi, temveč enega od orodij za zagotavljanje eh, pravičnega gospodarskega okolja, za zagotavljanje rasti in zaposlovanja. In ko že govorimo o pravičnosti, je pomembno, da se je Evropski svet izrekel tudi o možnosti obdavčitve finančnih transakcij. Prav tako sem potrdil namen komisije, da bomo pripravili ustrezne predloge na področju obdavčitve finančnega sektorja, kajti vsi menimo, da mora prav vsak prispevati k odgovoru na krizo. Poslanke in poslanci, kot veste, Evropski svet prav tako razpravlja o razmerah na južnem sredozemlju, še posebej v Libiji. Predsednik Evropskega sveta je pripravil zelo natančno poročilo o razmerah. Sam bi rad samo omenil pogovor, ki sem ga imel včeraj s predsednikom vlade Tunizije, Poudaril sem našo podporo demokratični revoluciji in našo pripravljenost pomagati tunizijskemu ljudstvu v boju za eh, svobodo, pravičnost in eh, predvsem socialnost, pravičnost. Prav tako sva govorila o problemu migracij, ki ga morata Tunizija in Evropska unija reševati z roko v roki. Eh, potrebujemo pravo partnerstvo, partnerstvo za demokracijo in partnerstvo za blaginjo vseh. In Evropski svet je to sporočilo seveda tudi potrdil. Še ena tema, o kateri je tekla beseda na Evropskem svetu, krize na, krize na Japonskem, še posebej z vedika jedrske krize. Včeraj sem imel zelo vsebinski telefonski pogovor z japonskim predsednikom vlade, ki se je zahvalil Evropski uniji za pomoč, za ukrepe. Prav tako sem mu zagotovil vso našo solidarnost in povdaril, da eh, Japonski veščas stojimo ob strani. Izpostavila sva vprašanje eh, jedrske varnosti in predsednik vlade Kan me je tudi obvestil o zadnjem razvoju dogodkov na tem področju. Prav tako je izpostavil pripravljenost sodelovati z nami tudi z vidika prizadevanj Evropske unije in širše, kar zadeva varnost jedrske energije. Zdaj poteka veliko pogovorov, veliko skrbi se izraža okrog jedrske varnosti in zato je pomembno, da postopamo kar se da Eh, transparentno, opravili bomo stresne teste, kar zadeva varnost evropskih jedrskih central in Evropski svet in skupina evropskih eh, regulatornih organov na področju jedrske varnosti bodo določili obseg in eh, vsebino teh preizkusov, ki jih bodo izvedli neodvisni strokovnjaki. Prav tako bomo zagotovili ustrezen zakonodajni okvir, preverili ta zakonodajni okvir, kar zadeva jedrsko varnost in do konca leta podali predloge za morebitne izboljšave, ki se bodo izkazale za potrebne. Gospod predsednik, dame in gospodje, mislim, da moramo zaupati v našo sposobnost skupnega ukrepanja eh, za naše skupno dobro. In zato mislim, da vsekakor lahko podprete komisijo pri njih ukrepih, mi računamo na vašo podporo in na ta način mislim, da bomo zagotovili lahko višjo stopnjo odgovornosti na ravni vseh. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik eh, komisije.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 Gospod predsednik, dragi kolegi, na zadnjem vrhu sveta smo se lahko usmerili v pravi smeri in sicer o povečanju zmogljivosti eh, sklada za solidarnost. 27 terica pa je še enkrat izrazila pripadnost evru in pomen, ki ga prisuje, pripisuje solidarnosti tudi na finančnem področju med državami, kar tudi sedaj dokazuje. Eh, s tem, ko se je odločila, da se eh, utrdi pakt v evroobmočju, pa tudi eh, eh, še prek meja tega območja, je najboljši način, da se nekaj naučimo iz finančne krize. Ta skupna valuta nas eh, tudi prisiljuje v več izbire in odločitev, kajti in predvideti tudi naprimer socialna pravila, ki so posebne narave. In sicer iz enostavnega razloga vsak naj bo sposoben sposoben, da lahko, eh, da lahko uporablja to solidarnost. Vendar eh, je potrebno videti, da se vsi enako trudijo na tem področju upravljanja. In eh, pakto, evropski pakt je zelo pomemben tudi z vidika konvergence med našimi državami. In vedno znova bom tudi sam skrbel za to, da vse to poteka skladno z skupnostno metodo in uh, Eh, tudi eh, komisije, dragi predsednik, eh, lahko rečemo, da ste opravili dobro delo, vendar pa je potrebno glede te metodologije še naprej napredovati pod vodstvom komisije. Spoštovani kolegi, veste, da sem trmaste narave in to bom ponavljal vedno znova, kolikor krat bo to potrebno. Evropa je znana po svojem socialnem modelu trga, model, kjer delujejo državljani, ki delujejo deluje po načelih solidarnosti, vendar ga je težko ohranjati v kontekstu globalnosti. Potrebno je vedeti, kako mu zagotoviti, eh, zagotoviti prihodnost, ki bo lahko tudi obstala. Eh, kot vemo, so nas socialisti vodili k neuspehu in lahko smo tudi gotovili, kakšna vse eh, tveganja oziroma nevarnosti so bila eh, prisotna. Potrebno je ustrajati pri trojem. Vse države morajo zmanjšati svoj primenkljaj, da sprejmejo eh, podobna oziroma primerljiva finančna pravila, da investirajo po tretjič v inovacije, kajti do sedaj so prav gotovo bile nezadostne. Potrebno je ukrepiti naš model in to bo mogoče le, če bomo vlagali v zeleno energijo, v nanotehnologijo, biotehnologijo in podobno. Glede na, mene, na to, da je naš manevrski prostor zmanjšan, se je potrebno potruditi, da bomo lahko tudi realizirali prihranke v velikem obsegu. Brez velikih naložb v inovacije, eh, v naložbe si bomo odrekli možnosti, da da konkuriramo svojimi, svojim konkurentom. Eh, spoštovani kolegi, parla, eh, eh, Jedrska elektrarna je že pred desetimi dnevi še vedno bila v sprednju velike skrbi in eh, ko gre za te dve temi, eh, mora Evropska unija izkazati svoj čut za odgovornost. In eh, na, imamo svoje znanje, ki ga lahko posredujemo v tej državi, ki se sooča s tako kočljivo situacijo. Potrebna pa je mednarodna solidarnost, kaj ti bo situacija situacija pred Fukushimo in po Fukushimi. In eh, če tudi eh, se eh, potrebno je to vzeti kot potreben čas za razmislek in okrepiti pravila jedrske varnosti, hkrati pa tudi povečati naše napore na področju zelene energije. Strinjam se z vašim pristopom, gospod predsednik, tudi glede slonokoščene obale. Kar zadeva sredozemlje, pozdravljam poziv sveta k temu, da se eh, polkovnik Gaddafi umakne, da eh, pride do tega, da, da eh, do nove novega, eh, da se obrne nova stran zgodovine. In eh, potrebno je poskrbeti, da pride do uspešnega razpleta. Najlepša hvala za pozornost. Dziękuję, panie przewodniczący. Hvala lepa, gospod predsednik. V imenu socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu, predsednik Martin Šulc. Najlepša hvala, gospod predsednik. Če človek prisluhne govoroma gospoda Van Rompoja in gospoda Baroza in to natančno, se spomni na uh, eh, lepo nemško pesem, vsi lahko uh, mirno plujemo na isti ladici naprej in si prepevamo prelepe pesmice. Tako je bilo slišati to. Poročilo o Evropskem svetu pa je nekaj, česar nisem razumel. Razumem sicer, da nam niste hoteli tukaj ničesar negativnega povedati in če bi jaz bil predsednik Evropskega sveta, bi verjetno tudi to pot eh, ubral. Ampak dejstva so, da ste govorili sicer o Libiji, ampak niste omenili zelo velikih razlik dveh eh, največjih evropskih vlad v zvezi s tem vprašanjem. Med Nemčijo in Francijo tukaj ne vlada nobeno soglasje. Razcepljenost Evropske unije o enem največjih mednarodnih odprtih vprašanj kaže na to, da vse nimamo pod nadzorom. Rezultat tega sveta, gospod Van Rompuy, bi lahko imeli že leta 2010. Bolje rečeno, leta 2010 bi morali imeti takšen rezultat Evropskega sveta, če bi bili želeli preprečiti neko negativno spiralo v tem delu uh, sveta in po enem letu bi potem uh, morda bili v boljšem položaju. Spomladi leta 2010 bi morali to narediti in vprašati se moramo, zakaj tega takrat nismo naredili. Zato, ker Evropski svet v instituciji, ki jo vi predstavljate, ne uporablja metode skupnosti, duha skupnosti in skupnostnih ciljev, ko gre za razprave in rezultate, temveč pravzaprav izhaja iz nacionalnih tahni, taktičnih pridržkov pri žal doseganju skupnih ciljev. In to je tisto, kar Evropa mora izboljšati. Gospod Barozo, od vas bi, želel, od vas bi bil želel slišati naslednje. Kako je možno, da stranka, ki ji vi pripadate, katere predsednik ste vi bili, ki vas je izvolila za predsednika vlade na portugalskem, ta ista stranka sedaj povzroči padec vlade, ker pač želi usprejeti ukrepe, ki ste jih vi in komisar, ki sedi poleg vas, zahtevate od naših vlad danes. No, morda vam človek ne more tega vzeti kot eh, nekaj kar je vaša krivda, ker ste sedaj predsednik komisije. Ampak to je jasno taktiziranje nacionalnih držav, nacionalne vlade, kajti padec te vlade se je zgodil točno takrat, ko bi morala ta vlada začeti počenjati to, kar uh, od nje zahteva okvir za stabilnost. Veste, kaj tako Evrope ne moremo pripeljati v prihodnost in naprej. Še nekaj me zelo skrbi. Ničesar od vaju obeh nisem slišal o naslednje. Ravno pred Evropskim svetom vedno znova vidimo en, vidimo en in isti film. Najprej se dogovorijo eh, članice mm, evroobmočja o nekaterih eh, ukrepih, kako stabilizirati celo situacijo, potem pa se pojavi neka eh, agencija za ocenjevanje um, kreditne sposobnosti ali v Londonu ali kje drugje, ki zniža rejting posameznih eh, držav. Ampak zakaj enkrat ne ugotovimo, da Evrope ne bodo več ti špekulanti vodili in ji diktirali njen razvoj? Kaj bomo rekli bankam? Kaj smo rekli bankam? Gospod Barozo, hvaležen sem vam, da ste rekli, da boste pripravili predlog eh, za obdavčitev finančnih transakcij. Evropska centralna banka sedaj posoja bankam uh, denar za eno odstotno uh, eh, obrestno mero, te pa naprej to posoja po deset odstotni obrestni meri. In vzroki krize so še vedno največji špekulanti in zato mora čimprej priti do tega uh, davka na finančne storitve. Če hočemo posledice finančne krize enkrat res obvladati. Gospod Barozo, govorili ste o Evropi 2020. Več delovnih mest, več investicij, več raziskav in izobraževanja, ven, več varstva okolja. Vse lepo in prav. Ampak kaj je rezultat teh investicij? ta strategija je super, tako kot Lizbonska strategija je bila zelo dobra, ampak v gospodarskem razvoju Evrope samo krčimo nacionalne proračune. To, kar potrebujemo, je pogum za več vlaganj, več investicij. Oglejte si, koliko vlagajo v ta področja hitro rastoča gospodarstva v Indiji, v Braziliji naprimer. Oglejte si, kaj počenjajo na drugih celinah, koliko vlagajo v ta področja. Evropa pa eh, krči te izdatke in se bo zadušila. In kar zadeva gospodarsko vodenje in upravljanje, cilji 2000, eh, strategije EU 2020 bi morali biti zavezojoči, da bodo vse vlade tisto, kar so enkrat eh, zapisale, začele tudi izvajati. Ampak. M, naši eh, varčevalni ukrepi jih dosti krat eh, eh, onemogočajo v tem. Gospod Barozo, od vas in od komisarja Levandovskega, komisarja za proračun, pot, pričakujem bolj angažirano delo, ko gre za evropski proračun. Hvala lepa. Besedo ima predsednik skupine Alde, gospod Gifer Hofstadt. Hvala lepa. Hvala lepa predsednik, najprej hvala lepa za to poročilo o zasedenju sveta, ampak eh, iskreno povedano, mislim, da krize še ni konec in z ukrepi, ki jih zdaj sprejemamo, krize, mislim, da ne more biti konec in bodimo iskreni, mislim, da je pred nami huda nevihta. Do sedaj smo v Evropski uniji bolj ali manj samo krpali luknje. Uh, ukrepe, ki so morda potrebni, nujni, no ampak ne rešujejo krize. 110 milijard evrov smo namenili Grčiji. 67 milijard irski in ne vključujem 24 milijard za irske banke, eh, kar smo sprejeli ravno kar. Do sedaj smo dali 76, eh, izdali 76 milijard evrov vladnih obveznic, ki jih je kupila Evropska centralna banka in eh, to bo počela še naprej, kajti ukrepov oziroma sklada za reševanje evrov, ne moremo poslati na sekundarni trg, tako da bo morala ECB to še naprej početi. Potem imamo še 100 eh, milijard evrov jamstev za likvidnost evropskih bank. To je skupno 400 milijard evrov, ki smo jih v zadnjih mesecih uložili v to krizo in to je trikratnik proračuna EU. In najhujše nas še čaka v četrtek ne bi prišlo do povečanja obrestnih mer z 1 na 1,25 odstotkov, kar bo morda še poslabšalo razmere. Seveda je to nujno za boj proti inflaciji, ampak po drugi strani to tudi še slabša razmere. Takšne so torej razmere. 400 milijard evrov smo že vložili. Smo rešili krizo? Ne, nismo. In jaz mislim, da je to, kar potrebujemo, resničen, drzen, poglobljen pristop in zaenkrat tega ni. In rad bi se skliceval na No Twellinga, ki je predsednik nizozemske centralne banke, objavil poročilo v zadnjih eh, dneh in pravi tole, proračunska pravila niso dovolj stroga. Svežen za gospodarsko upravljanje je premalo in pakt za evro je dejansko prešibak, ker ni nobenega mehanizma za uveljavljanje tega pakta. In prav tako pravi, in jaz to ne pravim jaz, citiram gospoda Twellinga, predsednika Nizozemske centralne banke, ki pravi točno to, kar je dejal Triše prejšnji teden. Pravi namreč, da se finančni nadzor izvaja preveč nacionalno. No, in jaz mislim, da ima prav. In mislim, da k temu lahko dodamo še več drugih elementov. Najprej. EFSF in ESM, spoštovani kolegi, gre za začasni in eh, trajni mehanizem reševanja, ne moreta funkcionirati, ker zahtevata soglasje. In to pomeni, da mora celotno evro območje zdaj vse čas talec evroskeptičnih evropskih vlad in evroskeptičnih strank, če bomo ohranili ta pravila o soglasju. In na zadnje, in to je moje sporočilo današnjega dne, Evropske banke še vedno nismo sanirali, problema še nismo rešili in gospodarska oživitev Evrope se ne bo začela, če ne bomo najprej rešili tega problema. Ne gre samo zato, da imajo banke še vedno stare produkte eh, izpred finančne krize v svojih portfeljih, ampak imajo zdaj v svojih portfeljih tudi obveznice problematičnih držav in bonitete se nižajo vsak dan ali vsaj vsak teden, če že ne vsak dan. In to, kar jaz zahtevam, gospod Borozo, to, k čemu jaz pozivam, je, da vi in predsednik Evropske centralne banke čim prej pripravite celovit odgovor na to vprašanje. Imamo pakt stabilnosti, ki je zdaj drznejši in parlament na tem dela, kar zadeva gospodarsko upravljanje. Imamo zdaj pravo, potrebujemo pravo gospodarsko upravljanje, kajti zdaj imamo pač medvladni eh, pristop, in to ne bo delovalo, ni delovalo v preteklosti in tudi v prihodnosti ne bo. Zato mislim, da boste morali pripraviti predlog za odpravo pravila soglasja, ko gre za uveljavljanje skladov za reševanje evra, kajti vso moč dajemo tistim državam in strankam, ki so proti temu sistemu. In prav tako potrebujemo načrt za evropsko bančništvo. Gospodarske oživitve ne bo, dokler na mizi pred nami ne bo evropskega mehanizma za sanacijo bank. In vsi vemo, da bo to stalo do kapitalizacije evropskih bank. Financiranje investicij v Evropi, kar pravi tudi gospod Šulc. In obenem je treba tudi pokriti oziroma sanirati slabe, slabo javno finančno stanje v številnih članicah. Kako? Ja, edini način, da ustvarimo resničen trg za evroobveznice in mislim, da veste, da je to edina pot ven iz te krize, da ustvarimo evropski trg za euroobveznice. In mislim, gospod Borozo, da je prišel čas, da kaj storimo. Časa zmanjkuje in ni samo pakt za evro tisti, ki bo rešil težave. Predsednik prekinja, hvala lepa v imenu skupine zelenih. Ima besedo gospod eh, Daniel Konbendit. Izvolite. Koleg, eh gospod predsednik, dragi eh, kolegi, Martin Šulc vam je eh, pripovedoval pesmico, v francoščini se temu reče, tu vam je, madame la marquise, vse je dobro, gospa markiza. Uh, ne zavarajmo se, ne bodimo eh, naivni, eh, vemo, kaj se je, kako se je zgodilo tisto, kar se je zgodilo, nekar nam ne prepovedujte zgodbic, vem, nismo tu zato, da izgubljamo čas kar bi eh, sam želel reči vam in vam, gospod Barozo. Neprestano govorite o stabilnosti, potem eh, glede na konkurenčnost in tako dalje. Veste, kako to poteka pri državljanih? Tako tole razumemo. Eh, to je nepravičnost, potem kočljivost in negotovost situacija. Če Evropska unija ne bo skušala se odzvati na te občutke, ne o nepravičnosti, o neenakopravnosti eh, in pa, da so enaki edino v kočljivosti in da ljudje začnejo razu, razumeti, zakaj gre pri konkurenci, se vam bo to vrnilo kot bumerang. V tem je pravi problem, kaj ti mehanizem za reševanje bank, ki je, tudi sam pravim, potreben potem gre, bo vse dobro za banke. Samo pogledajte na njihove dobičke, na največje zaslužke. Ljudje si rečejo, to je nekaj nemogočega. Trošimo denar in denar, eh, potem šele pridejo državljani in pa nacionalni proračuni in tako dalje. Vse to je potrebno zagotoviti, kaj se zgodi. To privede samo še k večji neenakopravnosti. Neenakopravnost neenakopravnost raste. Če se ne bomo odzvali na ta problem, se bodo državljani od nas obrnili. Samo poglejmo poplavo skrajnega desničarskega gibanja v Evropi. Zato je razlog in vzrok, zato ker nismo sposobni odzvati se oziroma odgovoriti na te občutke o neenakopravnosti, neenakosti in nepravičnosti dokler tega ne bomo naredili, ne bomo uspeli. Giferhofštat je povedal, to, kar je potrebno narediti in mobilizirati, imeti sklad za obrambo, prav, vendar če ne bomo imeli naložbenega sklada, če ne bomo eh, doumeli, da je potrebno ponovno zagnati ta eh, eh, sklad, da ne potrebujemo samo eh, varstva oziroma tudi eh, naložbe, če se ne bomo tako usmerili, ne bodo državljani ničesa razumeli, ne bodo razumeli te politike. Pa še nekaj, neenakopravnost. Zakaj ne bi bilo danes možno predvideti nekatere socialne ukrepe v Evropi? Evropi. Naprimer, da se odločimo za minimalno plačo, za, ki velja za celo Evropo. Ta ideja To je nepojmljivo, da država kot je Nemčija, da se tu govori o ponovnem ekonomskem ravnovesju, v tem okviru pa se ne govori o tem, da ena najbolj redkih držav, ki, na, ki ima največje dobičke, to je Nemčija, ni sposobna uvesti minimalne plače za svoje državljane. To je tisto, o čemer je potrebno govoriti oziroma je odvisno od ekonomskega oziroma gospodarskega upravljanja. Glede eh, Libije. Eh, Tu so eh, Nemčije, kot so Nemčije, ki se skrivajo, druge se želijo eh, na to odzvati. Strinjam se, vendar, kar bi želel, da se zgodi, ko razpravljamo o sosedski politiki, najprej je potrebno narediti bilanco vseh neumnosti, ki smo jih zagrešili v tem kontekstu. In eh, ko pred bombardiranjem Gaddafija, kakšni so bili naši odnosi, odnosi evropskih držav z gospodom Gaddafijem, gospodom Zahodom, eh, Benalijem in eh, drugimi. Potrebno je oceniti, kakšne smo imeli tudi sporazume o eh, pridružitvene sporazume in tako dalje. Če te ocene ne bomo naredili, potem se nehajmo sami sebi lagati. Pet tre, minut razmisleka o tem, česar popreje nismo naredili v sredozemski politiki. Ali ste kaj razmišljali o tem? Ničesar tega takega nisem videl, ne v tisku, ne na sestankih. Ali je bil Evropski svet sposoben saj delčka samokritičnosti glede na to, kar popreje ni bilo narejeno? Glede Japonske, problem, največji problem je večja jedrska varnost in ta eh, rešitev je iziti iz jedrske eh, energije. To se ne bo zgodilo čez noč, vendar če tega ne bomo storili, te varnosti ne bo. Problem niso stresni testi. Eh, zaradi ene nesreče predsednik gospod Lacoste za jedrsko varnost iz Francije je dejal, to je nekaj neverjetnega, do sedaj še nismo nikoli preučili najrazličnejše možnosti, celo kako se te možnosti lahko akumulirajo. Gre za akumulacijo štirih, petih nesreč, ki so privedle do te situacije. Tako je potrebno to gledati. Matematično je nemogoče zagotoviti to varnost nimate več časa, prekinja eh, predsed, eh, gospod predsednik. Če tega ne bomo eh, naredili, potem nehajmo govoriti o ničelni varnosti, ničelne varnosti v jedrski energiji. Hvala. Hvala, gospod predsednik. U imenu EKR. Nejdůležitějším tématem uplynulé Evropské rady najpomembnejše je eh, bilo gospodarstvo in stabilnost evra. Kot veste, eh, pa večina poslancev prihaja iz neevrskega območja ali ki celo niso del pakta za Evropo za Evropo. Ne bi si želeli neuspeha, želimo si Evrope, kjer vlada blagostanje, kjer so vlade odgovorne, eh, kjer se bo spremenila struktura eh, javnih izdatkov, ki bodo poduzele finančno eh, reformo. In vse to se nam zdi prav. Kar pa se nam ne zdi prav in kar nas moti, je prikriti program, ko države članice in ne le Evropska komisija komisija in nekatere politične skupine skušajo promovirati oziroma izkoriščati to krizo za eh, nove, pridobivanje novih eh, pristojnosti in eh, potrebno pa se je potruditi v smeri nove fiskalne unije in tudi za celovito situacijo. Take unije si ne želimo. In sami smo vstopili leta 2004 in vse čas se govori samo nekaj. Potrebujemo več Evrope, potrebujemo več skupnostne metode, vendar ne gre za to. Gre za prizadevanje rešiti vse na tej ravni, kar nas je pripeljalo sedaj v te probleme, ki jih skušamo sedaj reševati. Razumeti moramo skušati, da je potrebno najprej preučiti vse to, ne živeti v preteklosti 50 let nazaj. Evropa se je spremenila in bolj bomo sposobni videti celotno gost, bolje bo. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima gospod predsednik skupine Lotar Biski. Hvala, gospod predsednik. Predsedniki, sam bi kritiziral sklepe Evropskega sveta kot nezadostne, najprej v zvezi z gospodarsko politiko. Ker zadeva to področje in sklepe na njem, smo uh, naše predloge prejšnji teden oblikovali na hearingu oziroma javni razpravi o tem. Kar zadeva konkurenčnost, mislim, da konkurenčnost, eh, socialna varnost, eh, prožna varnost eh, delovnih mest in tako naprej, vse te definicije že imamo. Ampak to, kar potrebujemo naslednje, nadzorovano gospodarsko in politično vodenje potrebujemo moramo se izogniti eh, izogibanju plačila davkov, prispevkov, socialnemu dumpingu, ustrezno boljše urejanje nadzor nad finančnimi trgi potrebujemo, seveda pa tudi eh, moramo obvladati divjo privatizacijo pri nekaterih, v nekaterih primerjih. Potem južno sosedstvo in Libija. V severni Afriki, zlasti v Libiji, smo doživeli neke vrste eh, nenavaden, eh, strahovit položaj. Ljudje sedaj protestirajo, ampak diktator Gaddafi sedaj z uvoženim orožjem, ki ga je kupil od nas, napada lasne državljane. Pri eh, zasebno, eh, torej civilno prebivalstvo sedaj napadajo tudi enote NATO, istočasno pa poskušamo zaščititi ljudi z orožjem iz Amerike in iz Evrope. Vendar zanima me, kdaj bomo enkrat že sprejeli kodeks ravnanja, kar zadeva trgovanje z orožjem, da se izognemo takšnim situacijam. Boj proti socialnim nepravičnostim je nekaj, kar moramo povezati tudi z dogodki, ki se vsak dan pojavljajo na Lampeduzi z ogromnim številom beguncev. Z na hitro sestavljenim novim konceptom sosedstva se mi zdi, da bomo ostali brez ustreznih eh, usmeritev in upoštevanja potreb naših partnerjev. Tretja točka je Japonska. Danes popovdne in jutri dopovdne bomo razpravljali o Japonski, to je posebna točka na dnevnem redu. Potrebujemo bolj koherentni pristop Evropske unije. Ta je zaenkrat še nekaj, česar ne znamo a, eh, zaznati ali ga še ni. Zlasti, ko govorimo o takovanih stresnih testih. Ni čudno, da so ljudje zelo skeptični, ko se sprašujejo, glede na vse povedano, kje pa sedaj Evropska unija stoji. Hvala, sedaj pa gospod Godfrey Bloom, uh, eh, skupina Svobode in demokracije. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi se vrnil k Libiji, če smem. Zanimivo je prvo vprašanje. Kdaj je politični razred eh, velikih in dobrih končno ugotovil, da je Gaddafi zli človek? Kdaj od tistega časa, ko ste se z njim objemali, gospod predsednik, ste ugotovili, da z njim nekaj ne štima? Kaj ti žrtve iz Lokrbija na Škotskem in žrtve Ire v naši državi so dobro vedele, kako škandalozen je ta človek. Ampak ima pač nafto in denar in zato ste vsi zatisnili eno oko, kaj ne. No ja, ampak zdaj je vrak šalo vzel. In, ampak najbolj absurdna oseba v vsem skupaj je britanski premije, ki prazno govoriči in je razsu kraljevo mornarico in pa tudi zračne sile. Nimamo več letalonosilk, nimamo ničesar. Pravi, da je konzervativec, ampak to ni nič druga kot eh, ostareli šolarček, ki v temi žvižga. In mislim, da veliko govorimo o nasilju proti ljudstvu, o demokraciji, ampak eh, mi imamo morilskega norca v Zimbabveju že desetletja, pa tudi niti nafte, niti eh, denarja tam ni, ampak mi za to nič ne naredimo in to je pač tipično za nas. Hvala lepa. Besedo ima gospod Bari Madlener v imenu nepovezanih poslancev. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Barozo, ja, dobili ste to, kar ste hoteli. Zdaj imate trajni mehanizem za reševanje evra, zdaj bodo države, ki so izropale svoje državne blagajne, dobile eh, denar od držav, ki so stvari počele tako, kot je treba. In mislim, da to kljub vsemu ne bo dovolj, kakor tudi ni dovolj pak za stabilnost evra. Gre za prešibek eh, dogovor, po mojem mnenju. In eh, dajali bomo zdaj denar državam, ki niso opravili svoje domače naloge. Ja, Grčija, Portugalska, Irska eh, bodo denar dobile, ampak ne vem odkot. Tiste države, torej, ki imajo urejene finance, kot nizozemska, naprimer, bodo plačale. Nizozemski državljani bodo plačali ceho za grške, portugalske, e, irske napake. In to je nespremljivo. To ni solidarnost, temveč je to nagrajevanje napačnega ravnanja. In e, to je nagrajevanje slabih držav na račun trdo, delujo, trdo delujočih e, Nemcev, Nizozemcev in Belgicev. In te države je treba pač vreči ven. Grčija naj dobi nazaj svojo drahmo, Portugalska Eh, Escudo in tako naprej. Hvala lepa. Prehajamo na preostale govornike. Prvi gospod Werner Langen, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da so rezultati tega vrha pomemben omestni korak, ampak pravi preizkus šele prihaja. Tako kot pri paktu za stabilnost in rast in če se države tega ne držijo, potem ta dokument ni vreden papirja, na katerem je napisan. In zato moram reči, da ne delim optimizma obih predsednikov, ki pravite, da je kriza mimo. Ne, mislim, da kriza zdaj šele prihaja, zdaj se bomo soočili s pravim preizkusom. Kaj ti, šele dve, že dve leti in pol smo zdaj po padcu Lehman Brothers. In kje smo? Pristojni komisar je zadnjič zopet zavrnil fiskalne ukrepe. Rad bi končno videl neke rezultate, neke ukrepe. Še spomnim prejšnjega mandata, ta parlament je v prejšnjem mandatu sprejel 12 ukrepov od finančnih trgov in pristojni komisar za notranji trg, ki me veseli, da ni več eh, na tem stočku, ni vedel, kaj naj stori. To je realnost. Torej, komisija ni bila tukaj tisti pionir reševanja problemov. Seveda smo tudi v svetu ugotovili, da so nacionalni egoizmi prevladali In šele parlament je potem končno uspešno sprožil to, da je s spremembo ustanovne pogodbe komisija dobila več povlastil. Tako da to ni nek eh, krasen novi eh, svet. Ne. Mislim, da je konsolidacija financ premalo, eh, za, preslabo zastavljena, pak za stabilnost je prešibak in države članice ostajajo premočne. In če ne bomo imeli poguma za več Evrope, tudi strani nacionalnih držav, potem mislim, da ne bo nikakošne razumne trajne rešitve. In gospod Barozo, tu sem bil kritičen, ko so grški kolegi iz naše skupine glasovali proti grškemu programu in moram reči, da nisem mnenja gospoda Šulca, da če se nek socialist izvoli za predsednika vlade, da je potem že to samo po sebi dobro. Ne, ampak v primeru Portugalske je tudi vaša stranka glasovala proti programu. In kaj takega se v Evropi ne sme dogajati in zato pozivam vse da postopamo tako, da na ta način ne bomo poskušali več reševati problemov, kajti to nima nobene prihodnosti. Hvala. Hvala lepa. Naslednja ima besedo gospa Estrela, dve minuti. Prezident, snjož prezident. Hvala, gospod predsednik. Eh, gospod predsednik, kolegi, eh, vprašanje, eh, ki si ga zastavljajo državljani, ali bodo sklepi sveta pomagali iz krize? mnogi mislijo, da gre dejansko za sklepe, ki so pravilno usmerjeni, vendar niso dovolj ambiciozni. In uh, tisti, uh, ki uh, so tisti, ki bi bili zgroženi celo na uh, premalo. Uh, uh, Eh, premalo eh, spoštovanja oziroma skrupuloznosti in se sprašujejo, eh, kaj pa se, kaj pa se poduzema, da bi imeli take bonitetne agencije, ki so verodostojne. In potem eh, predsednik govori, da če se je možno izogniti zunani pomoči, potem bi bilo potrebno tako ravnati. In eh, Portugalska enostavno potrebuje ne zunanjo pomoč, temveč, eh, temveč sredstva za svojo gospodarstvo. In sicer po zmernih merah, vendar pa so te agencije špekulanti in portugalski ljudje eh, pa morajo doprinašati velike žrtve. To pa gre potem denar gre neposredno v žepe špekulantov. Ali je to pravičnost? Evropska pravičnost vas sprašujem politiki se morajo zavedati, da gre za krizo evrskega območja in da eh, ta napad na eh, suvereni dolg, da, to je, da je to nekaj, kar spodkopuje eh, celotno zadevo in gre za evropski problem, ki zahteva evropski odgovor. Potrebujemo več Evrope, ne manj Evrope moramo se eh, tudi odzvati na izzive preteklosti in se, eh, prihodnosti, po, moramo podpreti tudi naše državljane. Hvala. Gular. Hvala lepa, naslednja je gospa Gular, minuto in pol. Um, le vous... Gospod predsednik, orisali ste pozitivno sliko teh razprav. Dejansko obstajajo tudi pozitivni vidiki tega, vendar pa eh, me nekaj skrbi, kar gre dlje od samih tehničnih podrobnosti in tega, kar sta povedali. Gre za eh, to vrzel med severom in jugom, ki je vse bolj prisotna. In še vedno težimo k temu, da, eh, da razmišljamo tako, da mislimo, da nekateri so dobri, drugi so hudobni. Nek nekateri imajo prav, drugi nimajo prav. Vendar gre tu za vzajemno odvisnost. In eh, Gieferhofstadt je govoril o bankah in eh, tu gre za odklanjanje eh, tega. In sicer eh, tu so ljudje iz severa, ki pravzaprav delijo lekcije ljudem iz juga glede prevzemanja odgovornosti. Vendar je ta odgovornost na vas, gospod predsednik, eh, tako eh, sveta kot eh, komisije. Potrebno je to preprečiti, če želimo zagotoviti, da je to spremljivo za vse. Morajo vsak, mora vsak prevzeti svoj delček odgovornosti. Potem gre še eh, pravzaprav za usmerjanje k enemu samemu eh, centru. Ničesar ni eh, povedanega o zvezi z zunanjo razsežnostjo evra. In ko se govori o želji, da pride do svetovne reforme, pa ne slišimo predlogov kot tisti, ki bi skušali iz evra narediti pravo svetovno valuto. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima gospod eh, Lombert. Hvala, gospod predsednik, gospod Van Rompuy. Eh, veliko spoštovanja imam do vas in do vašega dela, vendar me niste prepričali, to vam želim povedati. Delamo za eh, delavce in ko gledam ta pakt eh, za evro oziroma o evru, tu se ne govori o čem se govori, o zmanjšanju plač, o manj prožnosti, o manj varnosti. Kajti lahko vam celo preberem ta zadevni odstavek. Ničesar pa ni o prožnosti proizvodnosti naših verov, sredstev, eh, potem o naši produktivnosti. In mislim, da ne bomo nikoli dobili te bitke proti Kitajski. In eh, ti so veliko bolj energetsko učinkoviti. Kaj pa bo kar zadeva konkurenčnosti, sploh še ostalo Evropi. Potem govorite o tem, da obstaja eh, zaskrbljenost z pričo socialnih pokazateljev. 40 odstotkov javnih izdatkov je socialnih izdatkov, pa naj nas to ne skrbi. Pravite, ampak ukvarjamo se s prihodki. Uh, in eh, potem eh, kolikšna naj bo zasnova, obdavčljiva zasnova. To vse skupaj je šala. Govorite v pogojniku in pravite, da to je nekaj, kar naj bo na nas in da se s tem ne bo potrebno več ukvarjati in da se bodo glede tega odločale podjetja. Nikoli nisem eh, česa takega doživel. Vendar pa tisti, ki jih eh, ni potrebno skrbeti, so banke in ostali. In eh, tudi eh, ti stresni test, testi. Eh, če tudi bi bili resni, kdo bo pravzaprav dokapitaliziral banke, ali so to delničari ali davkoplačevalci. No, sicer pa je jasno, da nas ni treba skrbeti. Potem eh, govorimo o tem, da je grški dolg popolnoma neuzdržan. Dobro veste, da kakorkoli zgrabimo ta problem, to ni mogoče. In kasnejša bo ta prestrukt, to prestrukturiranje, težje bo. In to nas nas bo drago stalo. Hvala. Naslednji gospod Kellen, minuta in pol. Hvala. Eh, Vsakokrat, ko se Evropa, eh, Evropa sooči s problemom, eh, pa eh, se vedno nekako usmeri k neki zelo birokratski rešitvi. To pa je napaka, ki jo sedaj delamo tudi s pričo trenutne finančne krize. Ta je resna, zahteva delovanje, vendar je potrebno predlaga pa rešitve, ki bodo lahko zelo resno ogrozile oziroma ki bodo lahko imele slab slabe posledice, eh, gospodarsko upravljanje eh, kot glavno načelo. Eh, rešitev pravijo, da je tu člen 122 pogodbe, vendar njegov namen nikoli ni bil to vrstno reševanje, kot se ga sedaj uporablja. In, in pa usiljevanje, eh, nalaganje dodatnih eh, omejitev za naše eh, države, kar omejijo demokratično izbojero številnih voljivcev. Če pogledate Irsko, skušala je stabilizirati svoj bančni sistem, stabilizacija, ki jo banke nujno potrebujejo, tudi druge ustanove, ne tudi v drugih državah in nagrada pa je, da se soočajo z zahtevami drugih držav članic, da naj povečajo svoje stopnje korporativne, eh, korporativnega davka. To ni pravično in je nedemokratično, gospa predsedujoča. Hvala lepa, besedo ima gospa De Brun, ena minuta. Razmislek, ki vodi komisijo in eh, svet da e, to le povečuje dolg. E, za kakšno vrsto uveljavljanja politike pa gre, se lahko vprašamo. E, gre za politiko, za katero so se dogovorile države članice, glede, glede omejitev in čež, da je tako omejevanje oziroma zmanjševanje nujno potrebno in eh, na drugi strani to pomeni, da, da države ne morejo povečati svoje gospodarske rasti. In eh, Irski, na primer, je eh, svetovni denarni sklad na, naložil zelo velike redukcije za to, In teža, ta teža irskega dolga je neuzdržna če ne bodo pri tem k temu prispevali tudi drugi, tudi drugi ne bodo uspešni. Hvala, gospod Cavela, minuto in pol. Namen Evropskega pakta je okrepiti evropsko konkurenčnost. Kako pa doseči dodano vrednost in gospodarstvo dodane vrednost, če se krši trg dela zaradi nezakonitih priseljencev in ko se naše proizvode, evropske proizvode nadomešče z nezakonito eh, uvožene proizvode iz eh, držav vzhoda. Čim prej bomo sposobni opredeliti pa tudi zaščititi naše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 vključite opredelitev in eh, zaščito gospodarskih in zemljepisnih meja v ta pakt o evru. Sicer ne bomo mogli ustvariti konkurenčne Evrope, ki bo imela močno konkurenčno gospodarstvo, ki bo lahko konkuriralo na globalni ravni. Hvala lepa. Besedo pa ima gospod Van Heke, minuta in pol. Dank u voorzitter. Als de Libië-crisis... Hvala, gospa predsedujoča. Če nam kriza lahko kaj pokaže ali pa situacija v Libiji, je to, da eh, ni nobene geopolitične strategije v Evropi za, eh, za povdarjanje eh, naših načel in to je obžalovanja vredno. Gre za posledico prejšnje politične agende Sarkozija in Neverjetno je, da vsi tisti, ki delujejo na tej, eh, na tej ravni in tudi utemeljeno tako, naprimer dejstvo je, da se je Gaddafi dal fotografirati eh, skupaj z voditelji vendar pa je sedaj lažje streljati na Gaddafija, kot odgovoriti na nekatera temeljna vprašanja. Uporniki, ki so zelo heterogeno sestavljeni ljudi, ljudje, ali jih bomo oboraževali, ali jih bomo eh, kako eh, drugače ravnali, vendar pa eh, ne sme priti do tega, da, bodo, da bo to orožje, orožje oprostite, še povečalo kaos v tej državi. In, Potrebno bi bilo, da je evropsko delovanje močnejše, kajti tudi na teh zonanih meja prihaja do druge vrste vojne, do priseljevanja, do beguncev. Sedaj ima gospod Vortman kol dve minuti. Eh, eh, gospa predsedujoča, na nedavnem vrhu sveta so bili sprejeti sklepi, ki jih Eh, še ne bi pričakovali celo pred eh, letom. In eh, gospodu Van Rompuju in gospodu predsedniku komisije se je potrebno za to zahvaliti. Vendar pa je potrebno tudi okrepiti zaupanje v evro in v naše gospodarstvo, zato da bi lahko išli iz krize da, in sicer tako, da bi zagotovili raz gospodarstva in tudi zaposlovanje. Uloga zakonodajalcev v okviru zakonodajnega sveta svežnja pa naj omogoči to gospodarsko upravljanje. Želeli bi si tudi več ambicioznosti glede tega in zato je potrebno z vami nadaljevati razpravo v eh, tem smislu. Ka eh, česar bi si zlasti eh, želeli, je ambicioznejša monetarna politika in več kolegov je že reklo, da potrebujemo pak stabilnosti, ki bo ki eh, bo bolj robusten. Potrebna je tudi gospodarska in socialna koordinacija, ki bo večja in sicer, ki bo šla tudi prek samega evrskega pakta. In eh, ko gre za cilje 2020, to je odvisno tudi od našega socialnega trga. To je tisti vzvod, da Eh, zagotovimo to rast in več zaposlovanja za državljane. Eh, tu eh, bi želela spregovoriti tudi vam, gospod Barozo, potrebujemo tudi nacionalne reforme. Poudarjate in pravite, da je potrebno predvideti sporazum do junija meseca in da bo potrebno potem sprejeti neko dokončno rešitev. Vendar pa je potrebno že sedaj začeti z delom, da bi poduzeli vse potrebno v svetu, vse zagnati za to, da bi junija prišli do sporazuma. Hvala lepa. Za dve minuti, gospod Derosa. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Moram zastaviti nekaj zelo odkritnih, odkritih vprašanj temu evropskemu kvartetu, torej trojka plus eh, svet. Ali ste resni glede evroobmočja in eh, projekta evra. Stresne teste bank smo zaključili na podlagi najslabših scenarijev v, mm, na Irskem. In vsi na Irskem so zdaj ugotovili, da ne bo nikakršnih eh, da ne bomo nikakor popuščali največjim delničarjem v irskih bankama. Zakaj je Evropska centralna banka ostala tiho, ko gre za ključno srednjeročno orodje, ki jo potrebujejo irske banke. Zakaj Nemčija in Francija ustrajata na tem, da ne bi irske banke uničili z obrestnimi merami? Zakaj nekatere države članice blokirajo napredek na davku na finančne transakcije in na euroobveznicah? Odgovor je, kratkoročne predvolilne kalkulacije in pa pač eh, doktrinarno postopanje. Irsko gospodarstvo, kriza irskega gospodarstva je sestavni del evropskega gospodarstva in neuspeh irskega gospodarstva ne bo neuspeh tudi eh, za Evropo, ampak bo neuspeh Evrope in dejstvo je, da je rešitev tega problema ključnega pomena za Evropo. In eh, kvartet mora to zdaj rešiti. In od tega kvarteta zdaj potrebujemo ustvarjalnost in vizijo, ko gre za pogajanja z Irsko. In zapomnite se, kar vam bom povedal. Irska je demokracija, tako kot Francija, tako kot Nemčija, tako kot Finska. In pač vladamo po volji ljudstva. In irsko ljudstvo je sprejelo zelo težke vrčevalne ukrepe z stisnjenimi zobmi in z veliko jezo. In potrebujejo nek napredek, kajti sicer bo priložnost, ki je bila dana sedanji eh, vladi, kaj k malu izpuhtela. Hvala lepa. Besedo ima gospod Haglund, minuta in pol. Tak, fru Talman, od me brje. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Najprej bi želel reči nekaj pozitivnega, optimističnega. Seveda, vse čas govorimo o dvomih v zvezi z odločitvami sveta, ampak pozitivno pri vsem tem je naslednje. Sedaj smo resno se lotili gospodarskega vodenja in upravljanja. Irski kolega je imel prav, ko je izrazil dvome irskega prebivalstva zaradi tega, ker, ker zadeva makroekonomski eh, del tega celotnega svežnja vodenja in upravljanja, do sedaj nismo bili zelo uspešni. Morda je sedaj napočil nov trenutek za to. Vendar Videti je, da se je naša kultura vodenja in upravljanja vendarle zelo počasi spreminja, če se sploh. To je treba jasno in glasno povedati. Če se tudi kultura sklepanja odločitev in sklepov zlasti v svetu ne bo spremenila, mislim, da ne bomo prišli eh, daleč, če ne bomo pravočasno sprejeli ustreznih ukrepov. Vse, kar eh, so ti sklepi in kar predlaga komisija, je lepo in prav, ampak vse skupaj je treba sedaj pretvoriti ne samo v prakso, temveč tudi v ustrezno kulturo. Ker zadeva uh, Evropske svete, mislim, da je tukaj prevladalo neko vzdušje, ki ni ne vem kako progresivno. Tudi zadnje odločanje v svetu marca leto se mi zdi, da kaže na našo neuspešnost. Hvala, sedaj pa dajem besedo gospodu Hefnerju, ampak ne vidim ga v dvorani. Potem pa dajem besedo gospodu Šimanskemu. Eno minuto. E, Hvala lepa. Nova finančna arhitektura, arhitektura javnih financ v Evropski uniji je rezultat poskusa vzpostavitve zdravih pravil e, in e, zelo nezdravih praks držav članic. In močno dvomim, da bodo države članice skupine Europlus pripravljene skupaj storiti, kar je treba, če posamično niso bile tega eh, sposobne. In nisem pripričan, ali je to zdaj učinkoviti korak v smeri eh, davčne unije, katere namen je samo odprava davčnih, davčne konkurence. Sarkozy in Lagardova sta pokazala, zakaj gre, kajti že eh, vse teden ustrajata na dvig obrestnih mer za Irsko iz naslova bojda boja proti eh, krizi. Zdi se, da nekatere države želijo ohraniti krizo, ne pa odpraviti to krizo. Hvala lepa. Hvala. Kolegicam in kolegom, ki bodo se javili v postopku Catch the Eye, naj povem, da imamo še skoraj da 20 prijavljenih. Dvomim, da bomo imeli dovolj časa za vse pred glasovanjem, ampak vseeno se lahko še prijavljate k besedi. Naslednji dobi za eno minuto besedo gospod Murphy. Hvala, gospod predsedujoča. Gospod Barozo, 19. januarja ste v odgovoru Johnu Higginsu tukaj izjavili, da Evropa skuša podpirati Irsko. Vendar nova laboristična vlada Finn Gale stranke je kapitulirala. In Očitno je, da ne svet, ne komisija ne podpirata naših ukrepov, samo naša vlada je sedaj prisiljena podpirati evropske banke in pokrivati njihove izgube. Nova, novo gospodarsko upravljanje pomeni uh, vse po starem. Na stotine milijonov evrov je sedaj zagotovljenih samo zato, da bodo delavci plačali uh, ceho krize. Mislim, da tudi s spremembami pogodb ne bi mogli ničesar spremeniti, ampak eh, brez referenduma, ki ga sedaj na Jerskem ne moremo organizirati, ne bomo ugotovili, kaj jerski ljudje resnično mislijo. Hvala. Gospod Rossi, minuto in pol. Spoštovane kolegice in kolegi. Tri teme je obravnaval Evropski svet. Jedrsko katastrofo na japonskem, potem finančno krizo v Evropi in eh, politične dogodke v Severni Afriki. Kar zadeva eh, sporazume o trgovinskem sodelovanju med EU in drugimi državami, se mi zdi, da je te treba natančno premisliti. Istočasno je treba vedeti, da enostavno finančne krize še nismo Eh, odpravili. Države članice potrebujejo lastno stabilnost, potrebujemo stabilnost celotnega evroobmočja, zagotoviti moramo odpravljanje eh, različnih ovir in eh, zagotoviti dostop našim partnerjem iz tretjega sveta do evropskega trga. Vsaka država članica pa tukaj dela po svoje in visoka predstavnica, baronica Ashton, ni mogla kaj, us, kaj ustreznega narediti. Hvala, gospod eh, Martin, minuto in pol. Hvala, gospa predsedajoča. Zaskrbljeni evropejci se vse bolj bojijo. Dve temi statistih, ki eh, jih zlasti skrbita. Prvič, neustrezno, nekonsekventno ukrepanje, kar zadeva gospodarsko krizo in finančno krizo. Poleg tega je svet tisti, ne pa komisija, ki uh, caplja zadaj. Resnično eh, potrebujemo res, kar zadeva uh, zadolževanje v Grčiji, pa tudi na portugalskem in svet. Kasneje se boste lotili tega vprašanja, draže bo se skupaj, ne samo v finančnem pogledu, temveč tudi v, skupnem, eh, v skupni podpori evropskega projekta. To, kar se sedaj dogaja v Grčiji, je neke vrste gugalnica čustev. Evropska unija naj bi sedaj bila kriva uh, za dolgove Grčije, zato ker ne komuniciramo z uh, javnostjo tako, kot je treba in ker jim ne, ni ne povedo, povemo te javnosti, kateri so ukrepi. Drugo je jedrska energija. Tako imani stresni testi bodo smiselni in bodo povečali vero v evropski projekt pod pogojem, da jih bomo opravili na podlagi eh, strogih kriterijev Tukaj je treba tudi pritegniti neodvisne strokovnjake in celotni proces in rezultati morajo biti verodostojni in odprti za uh, razumevanje uh, javnosti. Hvala, gospod Mauro. Dve minuti. Hvala, gospa predsedajoča. Predsednika, poslanke in poslanci, sam gledam na politiko, kot na postopek, kjer poskušamo združiti posamične interese z idealno situacijo. Ampak vseeno, naše poslanci zastopamo recimo temu ideale, naše vlade pa seveda naše oziroma svoje interese. To je tako, kakor v neki nogometni ekipi, kjer poskušajo nekateri skrbeti zase kot igravci, drugi pa za celotno moštvo. Evropski parlament je zahteval od komisije, da začne uresničevati sklepe ne samo sveta, temveč tudi Evropskega parlamenta vendar visoka predstavnica Eštonova je ugotavljala, da marsičesa ne more storiti zaradi pomankanja eh, sklepov. Včeraj je komisarka, eh, ki je pristojna za to, povdarila, da pravzaprav ukrepamo, ampak. Morda ponovno smo se znašli nekje v tem prepadu med ideali in lastnimi interesi. Zdi se mi, da se vendarle nahajamo pred zgodovinskim trenutkom, ko moramo razumeti, zakaj gre. Vedeti moramo, če govorim ponovno o nogometnem moštvu, kdo so uh, napadalci in kdo so branilci. Predsednik Van Rompuy, vi niste predstavili interesov uh, celotnega sveta, temveč ste nam opisali neke vrste idealno situacijo, ki naj bi veljala, ampak uh, treba bo začeti streljati na gol. Hvala, sedaj pa gospod Kvaltieri, dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča. Ustanovitev eh, stalnega eh, finančnega mehanizma oziroma mehanizma za finančno stabilnost se mi zdi v Evropi zelo pomemben eh, ukrep. Seveda lahko, kar zadeva metodo, človek izrazi nekaj dvomov, ampak Evropski parlament se je osredotočil na cilj tega mehanizma, namreč eh, ustrezno eh, povezavo med EMS eh, in institucijami Evropske unije. V sklepih Evropskega sveta je zapisano, da moramo določiti pravila za delovanje tega mehanizma. No, komisija seveda še dela na teh pravilih. Težko pa bi rekli, da je bil rezultat teh sklepov Evropskega sveta ustrezen. Sti se mi, da se borimo ne z vzroki eh, krize, temveč bolj z njenimi simptomi. Bolezen, krizo pa bomo lahko odpravili, če bomo odpravili primankljaje, deficite, po drugi strani pa ne smemo več eh, živeti v iluziji, da smo premagali to krizo in da bomo z tem eh, mehanizmom za finančno stabilnost eh, našli rešitev za vse. To, kar potrebujemo, je več konkurenčnosti, ampak kateri model bomo tukaj uporabili, tudi o tem vladajo različna mnenja. Samo izvoz nas ne bo rešil tak model se mi zdi, da nas bo še bolj pripeljal v slepo ulico, kar zadeva uh, našo konkurenčnost. Tudi popraševanje na notranjem trgu mislim, da je treba spodbuditi. Če hočemo rešiti bančništvo, moramo povečati varčevanje državljanov, ampak dolgoročno moramo sprejeti ukrepe, kar zadeva uh, davek na finančne transakcije, pa tudi pritegniti zasebne investicije na nekaterih področjih. Hvala, gospod Paul, z minuto in pol. <clears throat> Predsedujoča, kolegice in kolegi. Morda je evro plus pakt koristen, ampak ne sme biti izgovor za slabosti v zakonodajnem svežnju. Jasna zaveza enotnemu trgu je bistvenega pomena za večjo konkurenčnost v Evropski uniji, zato je Eh, evroobmoče treba okrepiti. Vendar eh, gre za vprašanje 27. terice. Ta ESM, mehanizem za finančno stabilnost, se mi zdi, da ne bo dovolj, če bomo imeli pri eh, evroobveznicah samo 2,3 odstotno premijo. Ti mehanizmi reševanja ne bi smeli biti namenjeni ustvarjanju dobička, zlasti če so namenjeni okrepitvi bančnemu sistemu v uh, sedmih eh, državah članicah, ki, kot je irski kolega povdaril, uh, eh, poteka tudi na plečih irskih uh, državljanov celo Nemčija ni eh, dokapitalizirala svojih nacionalnih bank in eh, tudi slabitev njihove aktive ni eh, odpravila. Zato mislim, da moramo resnično se resno lotiti teh eh, stresnih eh, preskusov bank. Predsednika, vizija je potrebna in, nek, in malo skromnosti in ponižnosti, kaj lahko dosežemo te premije naj bodo neke vrste eh, jamstvo za eh, naložbe. Ne bodo majhni varčevalci rešili Evrope in trgi to dobro vedo. Hvala, kolegica. Sedaj pa a, eh, gospod Hefner, minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoča, kolegice in kolegi. V bistvu ni naloga politike, da z davkoplačevalskim denarjem rešuje banke, da omogoča likvidnost na trgih. V bistvu je naloga politike to, da ustvari takšne zakonske okvire, da takšne razmere sploh ne nastanejo. Zdaj pa mora politika početi napačno, zato ker je tisto pravo desetletje počela napak. In politika zdaj hoče, in to pozdravljamo, rešiti razloge, ampak eh, zdi se, da se ponovno lotevamo tega na napačen način, eh, z napačnimi eh, orodji in v napačnem okviru če bi to storili z orodje, ki jih ponuja pogodba, potem bi lahko storili korak naprej. Ampak v klasičnem pristopu od zgore na vzdolj mora vsaka politika eh, to demokratično legitimirati in eh, nadzirati te svoje ukrepe. Prav tako politika to počne z napačnimi inštrumenti, saj jemlja denar davkoplačevalcev za reševanje bank in tistih, ki so špekulirali z bančnimi in drugimi finančnimi produkti. Še vedno pa nismo kot odgovornosti poklicali tiste, ki so dolga leta kovali dobiček na eh, račun takšnih razmer. Skratka, mislim, da podpora takšni politiki ni vedno večja, ampak vedno manjša, kajti preveč obremenjuje eh, tako javne kot eh, zasebne eh, zakladnice. In eh, mislim, da na ta način ne rešujemo problemov, ampak se zgolj soočamo s simptomi in jih skušamo odpraviti. Hvala lepa, gospod Vandalen, ena minuta. Hvala lepa. V preteklosti je bila gospodarska rast velika, zadolževanje tako tako ni bilo problem, ker bi gospodarska rast eh, lahko vse rešila. Eh, ljudje so kupovali eh, stanovanja, hiše, ki si jih niso mogli privoščiti in z na novo pridobljeno vrednostjo potem to pokrili. Ampak zdaj se proti tem dolgovom borivamo z novimi dolgovi. ECB je pokupila na milijarde obveznic Portugalske in Grčije in eh, od teh držav lahko pričakujemo, da bodo zdaj resnično spravile svoje finance v red, da se lahko rešijo teh težav, ampak to se ne bo zgodilo, kajti mislim, da je pač treba iskreno povedati, da potrebujemo nek eh, krizno, neko krizno orodje nove generacije. Te države bi bilo potrebno na nek način spraviti v stečaj, da se odpiše dolgove vsaj do neke mere in potem lahko začnemo znova. Hvala lepa, gospa Figueredo. Ena minuta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zastrašljivo in hkrati tudi zelo zgovorno je videti, da so glavniki, glavni predstavniki sveta spregledali veliko socialno krizo, s katero se soočajo številne države, še posebej v evroobmočju. Kaj pa na stotine uh, milijonov ljudi, ki trpijo za revščino, več kot 100 milijonov v Evropi. Ogromno jih je z nizkimi plačami, z negotovimi delovnimi mesti, ki pa so vendarle prispevali k ogromnim dobičkom finančnih skupin. Kaj pa kakšen odgovor za 25 milijonov brezposobnih, večina katerih so mladi ali pa ženske, ki jim ni dano, da bi živele v nekem eh, dostojanstvenem sedanjiku, kaj šele prihodniku. No in interes sveta je vedno bil in še naprej ostaja ohraniti interese finančnih eh, skupin, več koncentracije moči, da se na ta način lahko v vaših rokah zgrmadi več finančne in siceršnje politične moči vse to v imenu reševanja krize, ampak gre zgolj za več izkoriščanja manj pravic in to, da se države, kot je Portugalska, ki ima šipko gospodarstvo, še šipkejše. Hvala lepa. Gospod Bafton, ena minuta. Centralizirano upravljanje nacionalnih eh, proračunskih agencij zdi se to ustrezno reševanje, še posebej, ko gre za večletne načrte za konsolidacijo primankljaja in pa ciljev, kar zdaj prihodke in odhodke, ki ne bi jih dosegli v določenem roku z ustreznimi kaznimi, če se te obveznosti ne rešijo. Britanski primankljaj je večinoma strukturne narave in ga je potrebno reševati interno in zato nasprotujem umešavanju Bruslja v nacionalne zadeve naše države, še posebej glede na eh, zmešnjavo v Grčiji in na Portugalskem, ki boste potrebovali še dodatne, mm, dodatno pomoč. In eh, Portugalska se je raje obrnila na Brazilijo, kot da bi postala protektorat eh, Evrope. In mislim, da moramo v državah z velikanskimi Eh, primankljaji gospodarstva okrepiti. In kaj bi tem gospodarstvom bolj pomagalo kot eh, ustvarjanje na naši evropski ravni. Zato je potrebno, da z direktivami, kot je direktiva za uh, urejanje delovnega časa in za uh, odsotnost dela zaradi uh, rojstva otroka, to so ukrepi, ki ne pomagajo v to smer. Hvala lepa, gospod Mojcer, ena minuta. Hvala, gospod predsedujoča. Zasedanje Evropskega sveta je izpostavilo tri ključne tematike, ki mislim, da kažejo na ne hmm, poučenosti, tudi na pomankanje stika z realnostjo. Morda bodo morali celo neto plačnice v Evropsko unijo eh, plačevati za to. Preto, da ta mehanizem za stabilnost ni bil uspešen in na ta način se je tveganje za vse povečalo. Prav tako hm, dvomimo, ali oponiranje nekdanjih Gaddafijevih ministrov dejansko izhaja iz eh, interesa za demokracijo, eh, kajti konec koncev so številne njegove sodelavce označili za dolgoletne sodelavce CIE. Potem kradeva stresne teste za hm, banke in pa tudi za jedrske elektrarne. Mislim, da to kaže, da nikako ni nobene eh, ga stika z realnostjo in uporabljamo 20 let stare eh, uredbe, ki niti nimajo nekakršnih menjih vrednosti, ko gre za radioaktivnost živil. Hvala lepa, besedo ima gospod Lemasur, dve minuti. Eno ali dve? Dve, hvala. Gospod predsednik Evropskega sveda, gospod predsednik komisije, gospod predsedujoče, kar zdeva Evropsko monetarno in, in gospodarsko unijo, so rezultati uspešni. Bravo. Ampak, Vemo, da bo to predstavljalo problem, kar zadeva sprejemljivost političnih odločitev, ki se tako sprejemajo na dveh ravneh namreč. Najprej na ravni držav članic eh, samih, kajti že od samega začetka ta postopek pakta Euro plus temelji na popolnoma medvladnem pristopu na pobudo ene države članice. Enkrat gre to skozi, ampak če pa več let zapored eh, postopamo na enak način, kar zadeva politični postopek, se nam lahko zgodi, da se bodo posamezne države zapirale vase. E, Kancerka Merklova je že Atene in e, Dublin z e, tega vidika razjezila. Tako da mislim, da moramo iti v smer evropskega reševanja teh težav, ne skupnostnega evropskega, to je prvi korak. In predsednik Evropske skupine Juncker in vi, predsednik sveta, ste takšen pristop potrdili. Druga raven sprejemanje strani javnosti v državah članicah. Torej, kako naj bi stranke, ki so v opoziciji v naših državah, eh, čutile vezane na politične odločitve, glede katerih eh, se z njimi nikoli nismo posvetovali. Poglejmo, kaj se je zgodilo včeraj na Irskem na volitvah, poglejmo, kaj se bo eh, dogajalo zdaj, ko poteka predvoljena razprava na portugalskem. Medini način, kako tem priporočilom dati ustrezno politično legitimnost, je, da bdimo na tem, da so tudi nacionalni parlamenti od prvega dne dalje tekom celotnega postopka Evropskega semestra vključeni v ta postopek. Ampak sklepi sveta parlamentu menjajo le mimo grede, tako kot regije, socialne partnerje ali nevladne organizacije. Ampak izziv mislim, da je bistveno drugačen. Gre za novo razsežnost evropske demokracije, da ki, ki nam jih nalagajo odločitve, ki jih moramo sprejemati. Hvala lepa, besedo ima gospod Bulman, dve minuti. Gospa predsedujoča, svet in komisija predlagata, da konsolidiramo javne finance v Evropi, proračune držav članic in imata prav. Ampak če pogledamo, kako stvari funkcionirajo in kako naj bi funkcionirale v prihodnje, se s rezultati soočajo napačni šole zapiramo, vzgojitelje, vzgojiteljice odpuščamo, investicije v javnem sektorju se krčijo in gospoda Van Rompen in gospoda Paroza sprašujem, ali je to to, kar ste mislili? Zdaj boste nedvomno rekli, da ne, da bi morali vrčevati drugi. Ampak kje? In moje ključno vprašanje je naslednje. Če ste mnenja, da bi morali kje druge vrčevati, zakaj potem besedila, ki jih posredujete, nam v tem svežnju šestih ukrepov za gospodarsko upravljanje eh, takšni, da ne razlikujejo med tem, ali neka država kupuje tanke ali eh, orožje in investira v eh, neko sesuto gospodarstvo ali pa investira v sodoben sistem energetike ali investira v izobraževanje eh, svojih otrok. Eh, In ta besedila so neumna, je dejal Romano Prodi enkrat. In še vedno ima prav, ker ne morete razlikovati med temi zadevami. In to pomeni, da moramo ta besedila, te predloge izboljšati. Sicer Evrope ne bomo mogli eh, ustrezno vladati, če ne bomo odgovorili na ta vprašanja. In zadnje ključno vprašanje je, odkot prihodki, da bomo lahko skupaj iz te krize eh, izrasli. Kajti mislim, da preprosto. Eh, varčevalnega izhoda iz krize ni. Ne moramo varčevati, da bi šli iz krize. In tako da dajte Evropi možnost in eh, ne izgubljamo več časa z nekim leporečjem. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima gospod Klinc, minuta in pol. Gospodje predsedniki, ko vas poslušam, ima človek vtis, da je vse v redu, da smo evro rešili, da imamo nov pakt za stabilnost in rast, da imamo ESM in eh, pakt Euro. Plus in tu lahko povem, da mm, sporočilo slišim, verujem pa ne. In mislim, da ne smemo pozabiti na to, da nekatere članice območja evra postajajo vedno bolj zadolžene, da se zmanjšuje konkurenčnost in da je tudi eh, vse slabša konkurenčnost in vse to moramo eh, financirati. Že zdaj je jasno, da novega pakta nekatere države pri najboljši volji ne bodo mogle eh, spoštovati. Nihče seveda si ne želi nesolventnosti katerekoli države članice evra in eh, kar zadeva finančno eh, pomoč, se potem zatekamo k temu eh, in to bo potem samo še naprej vodilo do takšnega neodgovornega ravnanja. In mislim, da se v praksi stvari ne bodo izkazale za tako enostavne, kot morda menimo. Pakt za evro je premalo zavezujoč, da bi sploh zagotavljal lahko eh, daljnosežne reforme realnega gospodarstva. Menim torej, da tu ne bo prišlo do odprave razlogov, temveč če bomo z ESM-om imeli eh, trajen inštrument za zadolževanje, eh, vse čas bo treba eh, dvigovati obrestne mere in državljani tistih držav, ki bodo morale eh, to plačevati, se bodo počutili vedno bolj okolifane in podpora Evropi bo vedno bolj padala. Hvala lepa. Besedo ima gospod Epping. Ena minuta. Eh, Hvala lepa. Eh, za gospoda Van Rompoja. Vojna v Libiji se nadaljuje eh, in eh, lahko smo ugotovili, da so vladali prisrčni odnosi med Gaddafijem, med Libici in evropskimi voditelji. Videli smo te fotografije, gospod Van Rompoj. In skratka, prihaja do tega, da ubijajo ljudi in eh, tu mislim tudi na žrtve nesreče v Lokrbiju in ni tako dolgo, odkar ste prevzeli to funkcijo, eh, vendar pa bi bilo potrebno, da obdržite noge čvrsto na zemlji. Evropa se mora zauzemati za svobodo, projekt svobode. In gospod Barozo je imel zelo prijateljske odnose s temi voditelji in eh, bili smo razočarani. Hvala, gospod Hökmar, dve minuti. Do sedaj smo se ukvarjali s krizo, sedaj pa se moramo spopasti s pravimi temeljnimi problemi, ki so povzročili krizo. Velik primankljaj, potem šipke javne finance. In zato je potrebna reforma pakta stabilnosti in je neobhodno potrebno. Ne zato, da bomo izpolnili te cilje, temveč da bomo naredili gospodarstva bolj verodostojna v Evropi. Uh, premalo je konkurenčnosti in gospodarske rasti. Tudi ta problem obstaja. To so ti glavni problemi. Da se bomo lahko borili proti revščini, zagotavljali delovna mesta, pa tudi varnost. Eh, imajo za to največjo odgovornost države članice. Potrebno je nameniti prednost, eh, prioriteto socialni varnosti s tem, ko bi se zmanjševalo primankljaje. Hkrati pa reformirati trge, trg dela, pa tudi druge priložnosti in več priložnosti za majhna in srednja velika podjetja. To je tisto, kar morajo eh, delati članice in še več. Potem je tudi tisto, kar mora Evropska unija sama narediti, s pripravljenosti prestrukturirati Evropske unije v enaki meri, kot to zahtevamo od držav članic. Eh, rast, eh, naložbe, raziskave, eh, znanost in pa delovna mesta. 70 odstotkov evropskega gospodarstva je Eh, v segmentu eh, storitev. Direktiva o storitvah pa je pravzaprav omejena, ko gre za to. Prihodnost gospodarstva je na področju znanja in na znanju temelječega gospodarstva. In komisija naj poda take predloge, da bo eh, interni trg oziroma enotni trg postal in pokazal svoje prednosti za vse. Hvala lepa. Hvala. Sedaj dobi besedo gospa Bereš za dve minuti. Hvala, predsedujoča. Gospa, oba, eh, gospoda predsednika, v tej krizi Katero bi lahko bilo najboljše orožje oziroma orodje za Evropsko unijo? Samja sta rekla, da gre za strategijo Evrope 2020. Eh, Vendar pa to, kar sedaj poteka za vidika gospodarskega upravljanja, se mi zdi, kaže na neko kontradikcijo. Kaj ti? Eh, sedaj prehajate od eh, st koordinacijske strategije k strategiji nadzora. To lahko opazimo skozi. Eh, skozi soglasje, ki sedaj ni več vašingtonskega tipa, eh, temveč evropski, evropska vrsta soglasja. Ko eh, je govora naprimer o starostni dobi oziroma upokojitveni dobi. In eh, ko govorimo o ulaganjih v izobraževanje, tekom celotne Lizbonske pogodbe je polovica držav zmanjšala proračunska sredstva za izobraževanje. Ali ste jih potem penalizirali oziroma sankcionirali zaradi tega, so države, ki ne bodo nikoli mogle izvajati strategije 2020, če ne bomo predvideli vlaganj v prihodnost. Če so edini izdatki in eh, edini stroški, eh, ki jih gledate in če jih ocenjujete le z količinskega vidika, eh, s tem, da ne upoštevate, kaj bi bilo potrebno narediti eh, z vidika izobraževanja. Ko gledam naprimer na stanje v, na Irskem, me zlasti preseneča nekaj. Dan za dnevom skušate reševati banke, hkrati pa, pa sami Irske Irci eh, trpijo. To ni tisto, kar, eh, si, česar si želimo. Za reševanje bank ste iznašli tudi posebne eh, preizkuse oziroma posebne teste, stresne teste, kot jim pravimo. To so eh, neki eh, stresni testi za eh, jedrsko energijo, za banke in podobno. Eh, stresne teste ali preizkuse za eh, komisijo je mogoče tisto, kar bomo jutri oziroma eh, v prihodnje predlagali. In ko gledam na mnenja Evropske centralne banke, se mi zdi, da se bolj ukvarja s tistim, kar ni njena pristojnost oziroma mandat z ravnimi plačami, eh, plač, kot pa z učinkovitostjo javnih eh, investicij, kar je tisto, kar potrebujemo. Potem, ko gre za davek na finančne transakcije ali pa evro, obveznica in tako dalje, čas je prišel, gospod eh, predsednik, da prisluhnite takim razmišljanjem. Prosim, če končate. Hvala. Sedaj pa gospa Ek za minuto 30. Tak, fru Talman. Jag kommer att tala på svenska. Hvala, gospa predsedajoča. Govorila bom v švedščini. Evropski svet je na zadnjem sestanku govoril tudi o varnosti jedrskih elektrarn in evropskih eh, reaktorjev. To je seveda tema, ki je predmet pogajan tudi tukaj v Evropskem parlamentu. Pripravili smo posebno resolucijo, o kateri bomo eh, v zvezi s tem glasovali v četrtek do povdne. Evropski državljani so mnogi menili, da so stresni testi že m, mm, običajen sestavni del preverjanja jedrske varnosti, že desetletja, ampak temu nikoli ni bilo tako. Sedaj imamo v sklepih Evropskega sveta preveč eh, ohlapno formulacijo. Ne vemo, kakšna bo metoda, tehnika testiranja in tako naprej. Treba je upoštevati tudi številne Eh, oblike tveganja, ki se pojavljajo. In nevarnost, ki se pojavlja, je, da bodo nacionalni organi, ki so odgovorni za preverjanje, ocenjevali potem same sebe. Mislim, da moramo tukaj uh, od komisije zahtevati neko bolj verodostojno obliko. Nove, nova pogajanja potrebujemo v zvezi s tem. Potrebujemo tudi uh, Eh, medinstitucionalna pogajanja, vse skupaj je že zastarelo. Potrebujemo boljše varnostne standarde v okviru naše energetske politike. Ministri bi morali sedaj pripraviti konkretne predloge v zvezi z eh, učinkovito rabo energije, z alternativnimi vidiki energije in tako naprej. Predolgo ste govorili, sedaj pa gospa Forca ena minuta. Hvala. Najpomembnejši zaključek eh, zasedanja sveta eh, ni eh, bil nekaj, kar bi pritegnilo pozornost in sicer za zagotavljanje rasti. Glede gospodarskega upravljanja že vidimo kolege, ki bi skušali razvodeneti pak za stabilnost in tudi, ko gre za varnost, ni dosti bolje. Tu so kampanje, naprimer, za Eh, zaščito in eh, oziroma eh, dobro bite živali in tako dalje. Ko pa gre za to področje, pa nas je zelo malo, ki smo se k temu pridružili. Potem glede kapitala. Če pomislimo, kaj je bilo storjenega lani. Prišel je čas, da, se, da resnično nekaj naredimo. Specifične dejavnosti, tako za podjetja kot za investicije, pravijo, da moramo zagotoviti rast in to prav gotovo podpiram. Hvala, sedaj dajem besedo gospodu Majorju Orehi za dve minuti. Senjora predsednica, El Consejo Evropejo je adopt... dobil. Gospa predsedujoča, Evropski svet je sprejel niz predlogov, ki se nanašajo na upravljanje, na eh, davčno konsolidacijo in na eh, konkurenčnost. To so sklepi, ki so na pravi poti in 16 eh, točk zaključkov zaradi dela, ki sta ga opravila oba predsednika, gospod Barozo in gospod Van Rompuy, obema čestitam, kajti cenimo. Eh, mnogi izmed nas cenimo, eh, kaj predozemate v eh, institucijah. Tu je gospodarska kriza, hkrati pa tudi kriza zaupanja. In, zaupanja v Evropsko unijo. Ne gre le za tehnično vsebino, strokovno vsebino in podobno. E, potekale so regionalne in nacionalne volitve med tem, med zasedanjem sveta in vse to odraža veliko živčnost vseh. Zauzemajo se tudi nekatera skrajna stališča, tu so stališča, eh, ki eh, kažejo na to, da se ljudje usmerajo k večjemu nacionalizmu. Ne gre samo za soočanje s krizo, temveč tudi za socialne in politične posledice vsega tega. Ne gre samo za razkol med severom in jugom in to vrstno krizo, kot so omenjali kolego, kolegi upravičeno. Gre za to, da smo v novi dobi in to zato, ker so se nekatere krize enostavno nakopičile. In, eh, Skratka, smo v novem obdobju, zato je potreben nov pristop, novi institucionalni pristopi. Pred nami so novi izzivi. Potrebno pa je, da se tudi sami spremenimo, to mora biti izhodišče. Evropski parlament mora o tem razmišljati, zato da se bo znal soočiti z novimi časi in novim obdobjem. In eh, to je potrebno pokazati tudi komisiji, vsi moramo tako ravnati tudi kot posamezniki. Hvala. Sedaj pa gospod Sanchez presedo dve minuti. Gospa predsedujoča, gospod predsednik sveta, gospod predsednik komisije, dragi kolegi to je prva kriza evrskega območja. In eh, ko eh, je izbruhnila, smo ugotovili, da Evropska unija ni oborožena, da bi se lahko in znala z njo eh, soočiti. Potrebni so ukrepi, poprej ni bilo angažiranosti finančne angažiranosti eh, in makroekonomska ravnovesja so se samo še poglobila. Ugotavljamo tudi, da so bili sprejeti ukrepi, da bi znali govoriti soglasno za vidika varnosti, da tega niso spremljali ukrepi na gospodarskem področju in tako nismo mogli preobraziti našega ekonomskega potencijala v pravo denarno eh, vodstveno funkcijo na svetovni ravni. In eh, če želimo priti do ustrezne rešitve, je potrebno spodbujati tudi povezovanje. Evropski svet 24. Eh, in 25. marca je zauzel eh, pravo smer, eh, lahko rečemo, se je pravilno usmeril, sprejetje mehanizma za finančno za finančno stabilnost. To bo potrebno še nadaljne uravnotežiti, vendar pa gre v pravi, v pravi smeri. 23 milijonov je parao todavía hay nubes importantes en nuestro horizonte. Zato potrebujemo neke vrste pakt z evropskimi državljani, ki bo tridimenzionalen. Vrčevalni ukrepi imajo svoje omejitve in potrebujemo politiko za rast in zaposlovanje, ki bo temeljila na naložbah in zato moramo preoblikovati model tudi za strategijo EU 2020 izkoristiti moramo finančne možnosti, ki jih imamo na voljo in potrebujemo evropski pakt, ki bo povečal produktivnost. Predsednik, prekinjam. Hvala lepa. Spoštovani gospod predsednik, kar se je zgodilo na srečen 24. in 25. marca letos, In kar piše v besedilu glede zaključkov, zgleda, da se pomikamo proti fiskalni uniji. Ne smemo pozabiti na zgodovino evra, na to, da veliko krat ni prišlo do spoštovanja pravil, do vedno večjih proračunskih primankljajev in tako dalje. Potem pa smo sprejeli ta pakt za stabilnost kot zadnja možnost. Zato menimo, da ne glede na razlike med nacionalnimi politikami, med razlikami v stopnjah inflacije in tako dalje, mislimo, da ta Europlus mora biti drugačen in da moramo premisliti tudi o možnosti davka za družbe. Gospod Ranhel. Hvala, gospod predsednik sveta, predsednik komisije. Najprej dovolite, da vam čestitam za rezultate Evropskega sveta 24. in 25. marca. Gre za težke naloge. Oblikovati treba institucionaliziran mehanizem stabilnosti za Evropo. In ta izhaja iz vrha o Euro plus. Žal pa ti procesi še niso v celoti zaključeni, niso bili 24. in 25. marca. Treba pa je poslati signal državam članicam, sporočilo, ki bodo zajeli tudi reformni svežen. Na ta način bodo države članice se bolje spopadle s sedanjo krizo in bolje bodo lahko nadzorovali krizo. Tudi pri nas na portugalskem bi si to močno želeli. Portugalski PSD, stranka, ki je del ELS, je pripravljena izpolnjevati ukrepe, ki nas bodo pripeljali v evropsko območje. Seveda pa obstaja veliko težav pri kratkoročnem financiranju, naprimer. Ampak sedanja socialistična vlada In tudi naša stranka kaže privrženost Evropi, saj moramo najti izhod iz te krize. Ne želim domačih nacionalnih politik pripeljati v Evropski parlament, ampak vseeno želim jasno povedati, da je naša stranka zavezana tem strogim vrčevalnim ukrepom, ki jih bo treba izvesti po volitvah junija.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 niso podprle tega evropskega pakta. In to je slabo. Mačarsko predsedstvo je predlagalo dobre predloge, potem pa se jih niso držali. In tisti, ki se jih ne bo držal, bo zaostajal. Naše delo mora temeljiti na znanju in inovacijah in ne na spremembah zakonodaje o obdavčenju. Omenjena je bila tudi davčna konkurenčnost. Mi lahko nekaj razložite. Svet se ni dotaknil vprašanja davčnih zatočišč ali pribežališč. Mislim, da to ni prav. Od sveta pričakujemo več, pa tudi od komisije. Dovolite, da povem tudi nekaj v zvezi z Japonsko. 12 tisoč ljudi je umrlo, 10 tisoč ljudi je izginilo in veliko je brezposelnosti kot posledica te katastrofalne nesreče. Evropska unija mora pomagati. Ta nesreča je šokirala energetske trge po vsem svetu in to bo vplivalo na gospodarska okolja po vsem svetu še dolgo. Izboljšati moramo jedrsko varnost, pripraviti nove standarde, ki bodo zagotovili jedrsko varnost. Povečati moramo naložbe v raziskave in razvoj, in izboljšati evropsko energetsko politiko. Povdariti moramo diversifikacijo energetske mešanice. To so naši cilji, ki so že predstavljeni v strategiji Evropa 2020. Svet in komisija pa morata utreti pot in želim vam veliko uspeha. Hvala lepa, zdaj pa gospod Karas, ampak zdi se mi, da ni v dvorani. Ker ga ni, izvolite, gospa Podimata, dve minuti. Torej, no, Najlepša hvala, gospa predsedajoča. <clears throat> Ne bi rada podcenevala zaključkov tega sveta, vendar pa se vedno znova zgodi, da pride do rezultatov prepozno in da so rezultati prešipki vendar pa današnjo situacijo ne moremo primerjati z eh, preteklostjo v zvezi s paktom za stabilnost in rast, ampak gre za to, kako učinkoviti smo pri upravljanju s krizo. Zdi se mi, da nismo dovolj učinkoviti, tudi če si pogledate trge, če si pogledate, kako zelo eh, dragi so krediti za države v državah, naprimer za Portugalsko, tudi za državljane nismo dovolj učinkoviti. Menijo namreč, da Evropa ni del rešitve, ampak del problema. Evropski problem, Evropski parlament je sprejel veliko predlogov sprememb, ki so jih podprle skoraj vse politične skupine in mislim, da je sedaj pravi čas, da se resno lotimo reševanja problema v zvezi z evroobveznicami. Slišali smo tudi, da sedaj ni pravi trenutek za to, da bi to povzročalo težave za tiste države, ki imajo trdne finance. Mislim pa, da je to še večji problem za tiste države, ki so v gospodarskih težavah. potem bi mogoče prišlo do tega, da bi te države v težavah resnično finančne propadle. Če želimo pritegniti zasebni sektor in porazdeliti stroške, potem se je treba resno lotiti iskanja drugih rešitev. Tako, da bomo resnično lahko financirali naš mehanizem za stabilnost z našimi sredstvi кризата в която се намираме в момента потвърждава нуждата от визионери в Европа. Hvala lepa za besedo, gospod predsedujoče. Predsednik Van Rompuy, predsednik Baroso. Ja, kriza je dolga in globoka in zato potrebujemo podporo ne samo politikov, ampak tudi vseh državljanov. Žalostno je, ampak res je, da smo izgubili veliko časa v času, ko smo še rasli. Seveda je sedanja Evropska unija zgodba o uspehu, ampak Izgleda kot lepa hiša, katere streha se je udarla vase. Zdaj pa dežuje. Dežuje na evroobmočju in prihaja do pomankanja zaupanja v evro. Pakt Euro Plus je po mojem mnenju zagotovo korak v pravo smer. Naše politike bodo bolj usklajene in bolj bomo odporni na krize. Dobro je, da bi tudi Bolgarija, ki sicer ni članica evroobmočja, sodelovala v paktu Euro. Na ta način bi se izognili Evropi dveh hitrosti. Metoda skupnosti bi bila bolj zaželjena kot medvladna metoda. Mogoče bomo nekega dne prišli do nove medvladne konference ali konvencije, ki bo izboljšala politično in gospodarsko upravljanje. Podpiram tudi odločitve povezane z Libijo in sredozemljen. Nositi moramo svoje breme, breme odgovornosti in spodbujati Libijo na poti v demokracijo. Ta sporočila so pomembna. Poslati moramo prave signale našim državljanom in se vprašati, kaj, kako lahko še pomagamo našim sosedom, mogoče s kakšnim partnerstvom ki bi pomagal območju sredozemlja. Gospod Van Rompuy, gospod Barozo, Evropa potrebuje hiter odziv in sile za hitro odzivanje ali posredovanje in več zagotovil, kar zadeva varnost. Hvala lepa, da pa gospod Darden. Dve minuti. Van Rompuy, kler... Hvala, gospod predsedujoča, predsednik gospod Van Rompuy, gospod Barozo. Jasno je, da v vaših sklepih ni ničesar, proti čemur bi lahko bili. Seveda se moramo zauzemati za stroge vrčevalne ukrepe. Gre za pametno porabo denarja, ki ga imamo na voljo. Seveda mora biti Evropska unija bolj konkurenčna ampak samo zniževanje plač ne bo pomagalo. Gre za naložbe v znanje, v infrastrukturo. Vsi se strinjamo, da je Evropska unija na križišču, na razpotju in kjer moramo izbrati model, ki bo pomagal nam in da to ne bo šlo na račun naših sosedov. Oblikovati moramo trge, ki bodo čim bolje prispevali k proračunu skupnosti. Druga možnost pa je spremljivi model, kjer se bodo sicer poviševali socialni standardi in tudi kjer bomo pomagali gospodarstvu, obenem pa bomo imeli minimalne socialne standarde ob dobrem pokojninskem sistemu, tako da bomo lahko tudi v pokoju lahko še razumno dobro živeli. Pritiski na finančne trge preko centralnih bank in bonitetnih agencij s pravo socialno kohezijo je potrebno. Okrepiti je treba evropski proračun in tudi uporabiti razpoložljive vire. Vaši sklepi temeljijo na ideologiji, pri kateri so dolgovi in neodgovornost krivi za sedanjo krizo. Če ne bomo spremenili te ideologije, se ne bomo rešili te krize in ne bomo povrnili zaupanja naših državljanov v Evropsko unijo. Prihaja do demokratičnega primankljaja in svet mora to upoštevati. Če bo to upošteval, lahko računajo tudi na zaupanje državljanov. Zdaj pa gospod Tyson, dve minuti. Hvala za besedo. Trdno smo delali in ponovno si prizadevamo za to, da bi Evropska unija postala družba, kjer bo, lahko, kjer bo možno delati v enakopravnem okolju, okolju, ki bo pravično. Podpiram besede pohvale, kar zadeva sklepe Evropskega sveta in želim povedati troje. Po eni strani gre za vprašanje plač in njihov vpliv na konkurenčnost. Med krizo sem stopila v stik s številnimi predsedujočimi odborov in komisij in govorili smo o stabilizaciji in o elementih za stabilizacijo, ki bi nam lahko pomagali v tržnem gospodarstvu, ki si ga želimo doseči. Obstaja pa strah. Strah, da se preveč poudarja dejavnik plač v Evropski uniji in v paktu Euro. Plus. Ljudje se bojijo, da bo to preveč omejevalno in zanima me, kaj vi menite o tem, gospod predsednik. Od sindikatov pa vedno slišim podobne stvari. Pri oblikovanju plač, če se bo uresničil ta načrt, države članice ne bodo več tako neodvisne pri določanju mehanizmov za plače. Zanima me, kaj vi po lahko poveste v zvezi s tem, predsednik Van Rompuy. Mislim, da moramo to res upoštevati, ko govorimo o tem, da moramo pomagati sebi in svetu. Govorimo tudi o skupni davčni osnovi. V sklepu je samo en kratek stavek o tem, ki se sklicuje na zavezo strani sveta, Ali lahko iz tega sklepam, da ne obstaja konsens glede te skupne davčne osnove? Ali pa zdaj pa gospod Arsenis. Hvala, gospa predsedujoča. Najlepša hvala predsedniku sveta in predsedniku komisije. Ani Padimata je govorila o gospodarstvu. Jaz pa bom omenil jedrsko energijo. Kaj smo se naučili iz primira Japonske? Po eni strani smo videli, da nihče ni v resnici pripravljen na naravne katastrofe in po drugi strani jedrska energija nikoli ne more biti popolnoma i varna. Kaj bomo sedaj storili? Sedaj obsojamo Japonsko zaradi eh, um, malomarnosti in govorimo o varnosti jedrske energije, da bomo sedaj preverili varnost vseh jedrskih elektrar in videli, katere so varne in katere niso potem pa bomo temu primerno ukrepali. Vendar pa mislim, da se v resnici nismo veliko naučili iz primera Japonske. Nismo pripravljeni na naravne katastrofe v tolikšni miri kot Japonska. Ravno tako nimamo tako zelo razvite civilne zaščite eh, med eh, državljani, ko pride do tehničnega problema v jedrskih elektrarnah. Zato mislim, da ne smemo vlagati v nove jedrske elektrarne, ampak v fotonapetostno energijo. Vse to ima lahko velike posledice za Evropsko unijo. Gospod Van Rompuy, gospod Baroso, vi dva imate veliko odgovornost za to, da sprejmemo prave ukrepe. Sedaj pa gospod Sersvorski. Okay. Sie haben das Wort, Herr Kollege. Imate besedo, gospod kolega. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Naj se dotaknem treh stvari. Mislim, da je zasedanje Evropskega sveta prineslo pomembne dobre rezultate. Priznalo je težavnost razmer in pozdravljam odprto in vključujočo formulo pakta Euro Plus. Tudi za tiste, ki še niso člani evroobmočja. Ovenem pa oblikujemo neko varnostno mrežo v obliki evropskega mehanizma stabilnosti. Ali lahko menimo, da oba ta mehanizma, ki upoštevata obnašanje tudi v makroekonomskih politikah, ostajata odprta, tako da bo pomembna konvergentnost in solidarnost da bomo inkluzivni in ne ekskluzivni, da bomo vključevali in ne izključevali. Pobude sicer prihajajo z juga, ko gre za sosedsko politiko. Za sosedsko politiko pa velja, ko beremo dokumente gospe Ashton in drugih, da gremo v smeri družb in vlad ter uradnih organov, da oni določajo politike. Ne, politike morajo temeljiti na pristopu človekovih pravic in premakniti se moramo od politik status quo v tranzicijske politike. To pa mora veljati tudi za vzhod. Naše politike morajo bolj temeljiti na demokraciji, na človekovih politikah, ne toliko na politikah nasplošno. Pa še nekaj v zvezi z Libijo. V Libiji poznamo sodelovanje med Evropsko unijo in NATO po starih izkušnjah. To ni dobro delovalo niti v Afganistanu. Obenem pa moramo vedeti, da so ti odnosi pomembni. Upamo pa, da bomo uspešni tokrat. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Karins, dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Mislim, da moramo razlikovati med preteklostjo in prihodnostjo. Če govorimo o preteklosti, potem bi rekel, da moramo poiskati edinstveni rešitvi za Grčijo in za Irsko. Mislim, da moramo dopustiti, da se jim dolg odpiše naša družba mora živeti naprej. Ni prav, da davkoplačevalci plačujejo za napake bank. Glede prihodnosti pa bi dejal naslednje. Premisliti moramo, kakšen je naš cilj v Evropi. Naš cilj je zagotoviti stabilno rast. Da pa to dosežemo, potrebujemo sredstva. O tem so razpravljali na vrhu, torej, da bi zagotovili čim nižje dolgove, javne dolgove. Tako bi zagotovili zaupanje v finančne trge in s tem bi zagotovili manjše obresti za to, da se lahko države razvijajo naprej ko se podjetja razvijajo in rastejo, potem pride do naložb in s tem pride do novih delovnih mest. To potrebujemo Evropi. Če bodo vlade zmanjšale izdatke, potem bodo dolgovi manjši. Torej, slišali smo, da potrebujejo naložbe. Mislim, da se ne moremo izogniti te krize z prihranki. Naj povem, kakšna je naša situacija v Latviji. Sprejeli smo veliko disciplinskih ukrepov in takrat smo tretjino državnega proračuna namenili javnim naložbam. Torej, Takšni ukrepi so možni. Mislim, da moramo v prihodnosti preprečiti takšne situacije, kot jih vidimo sedaj. Gospod Marinesko, da imate. Hvala, gospod predsedujoče. Ja, Evropski svet je naredil pomemben korak z oblikovanjem tega mehanizma in tudi s prijetjem ukrepov za spremembo pogodbe. Na ta način bomo prišli do doslednega mehanizma, ki je pomemben v času krize. Dobro je imeti ta mehanizem, vseeno pa bi raje videli, če nam ga ne bi bilo treba uporabiti. To pa pomeni, da moramo raje uporabljati načela gospodarskega upravljanja. Vse države članice morajo biti del teh ukrepov. Tudi države, ki niso v evroobmočju, morajo sodelovati v paktu Euro plus in to, da je tudi Romunija vključena, to pozdravljam. To vpliva na gospodarske politike po vsej Evropski uniji in bo tudi spodbuda za delovno silo in za zaposlovanje. Zato je treba prenesti te konkretne ukrepe na nacionalne ravne. To je tesno povezano s strukturnimi reformami in s enotnim evropskim trgom. To bo pripomoglo tudi k ustvarjanju novih delovnih mest in odpravilo bo pomankljivosti na trgu dela v Evropski uniji. Zato pozdravljamo odločitev komisije, da bi spodbudila akt o enotnem trgu, ki naj bi bil uresničen do konca leta 2012. Tudi prednostne naloge oziroma prednostni ukrepi so nekaj, kar pozdravljamo vendar pa ne omenjamo prostega pretoka evropskih delavcev, ampak samo izvršujemo potrebo po prostem pretoku storitev. Hvala lepa. Ne pa gospod Busutil. Hvala, gospod predsedujoče. No, tisti, ki bežijo pred vojno v Libiji, prihajajo v Evropo, zlasti na Lampeduzo in tudi mal, na Malto. Ampak problem je v tem, ker ne vemo, koliko jih bo še prišlo. In druga bojazen, s katero se soočamo, je, da jim ne bomo mogli pomagati. To so bojazni, na katere moramo najti odgovor. Obstaja že mehanizem za solidarnost in sicer direktivi 55 iz leta 2001. Zaenkrat komisija podaja dva razloga, zakaj ne uporablja in izvaja te direktive. Pozivam predsednika Barosa, da ne izpostavlja teh razlogov, ampak da prevzame politično pobudo in poda predlog, da se bo ta mehanizem izvajal v praksi. Komisija tudi pravi, da zaenkrat še nimamo velikega števila ubežnikov oziroma priseljencev, ampak vseeno so te številke zelo visoke za majhno državo, ki jih sprejema. Zato pozivam gospoda Barosa, da začne z izvajanjem mehanizma za solidarnost in pozivam predsednika Van Rompeja, da pove ministerskemu svetu naj pokažejo svojo solidarnost. Hvala lepa, gospod Kila, minuto in 30. Spoštovana gospa predsedujoča, mislim, da so rezultati Evropskega sveta politično in institucionalno zadovoljivi. Vendar pa je sporočilo današnje razprave to, da kriza še ni končana. Predsednik Baroso je rekel, da je gospodarsko stanje negotovo in težavno. Kolega Ferhovster je potrdil, da obstajajo sicer ukrepi, vendar kriza še ni rešena. Predsednik Van Rompuy pravi, da težave ustrajajo tudi še danes in zato potrebujemo ustrezne instrumente, ki jih primankuje. Naučiti se moramo nekaj iz preteklih napak, kako, vedeti moramo, kako je prišlo do teh primankljajev. Vedeti moramo, kaj lahko naredijo evropske institucije, Vsi akteri se morajo zavezovati, zavezati k temu, da bodo prišli do rešitev. Se ne moramo ponavljati starih napak. Upam, da bo novi akt o enotnem trgu res ambiciozen. Saj tema o digitalnem enotnem trgu je zdaj prišla v naše razprave. Na nedavnih razpravah pri nas je prišlo do neevropskega obnašanja, ki je ki vladi ni izkazala zaupanja, tudi zato, ker ni prišlo do uravnoteženega proračuna pri nas. Hvala. Hvala lepa, kolegice in kolegi, da pa prehajamo na postopek CATCH-DI. Torej, povedala bom, kako bo potekal ta sklop. Najmanj 20 poslancev se je prijavilo k besedi. Videli ste, da sem prosila, da preložimo glasovanje za 10 minut, zato da lahko dobita besedo tudi gospod Baroso in gospod Van Rompuy, ne da bi ju motil hrup. Istočasno pa bom poskusila dati besedo več kot polovici, torej 12-13 poslancev bo dovilo besedo, več nam ne bo uspelo. Sedaj bomo začeli s klopom Catch the Eye, torej pritegnite pozornost predsednika. In imenovala bom poslanca, ki bo dobil besedo, potem pa bom imela tudi naslednjega, zato da prosim poslušajte. Prva bo dobila besedo gospa McGuinness, potem pa gospod Lightfried. Uh, Hvala, gospa predsedujoča. No, treba je pohvaliti te sklepe Evropskega sveta, ampak gledati je treba v prihodnost, bolj kot v preteklost. Catherine Days, Irske, je prejšnji teden rekla, da se, so se zdaj reflektori preusmerili iz Irske na druge države, tudi zaradi stresnih testov. Ampak mislim, da se bodo reflektori vseeno vrnili tudi na Irsko in da bo Irska vseeno zasvetila v pozitivni luči. Bojazni pa so se preselile tudi na druge države članice Evropske unije. Treba pa je dvigniti prst in opozoriti zažugati tistim, ki ne upoštevajo varnostnih in, oziroma vrčevalnih ukrepov. Pa to ne velja samo za Irsko, ampak tudi druge. Obstaja pa žarek upanja. Globalne finance, finančne institucije se pobirajo tudi kot posledica stresnih testov. Treba pa je pokazati veliko solidarnosti tudi pri obrestnih merah. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, eno minuto časa imate za govor v tem sklopu. Prosim, bodite fair in dajte priložnost tudi drugim kolegom in se držite časovne omejitve. Naslednji je gospod Lightfried, potem pa gospod Odi. Najlepša hvala, gospa predsedajoča, imam nekaj vprašanj. Dobro je, da smo dosegli dogovor. Dobro je, da smo bolj zaščitili evropsko gospodarstvo in evropsko valuto. Je zaščita dovolj? Ni nujno, da se borimo še naprej, da dosežemo zagon, da bomo lahko resnično zagotovili to varnost. Zakaj Evropska unija vlaga v izvoz eh, govedine, banan in kumar, ne pa v izobraževanje. Pravite, da nimamo dovolj sredstev za to, potem pa moramo stvari spremeniti in da potem ne spremeniti podpiramo več tistih, ki so vedno z tega, kaj dobili. Gospod Baroso, zakaj se ne odločite za obdavčevanje finančnih transakcij? Prosim, storimo kaj za naše državljane. Gospod Odi ima sedaj besedo, potem pa gospod Gerero. Gospa predsedujoča, gospoda predsednika, rad bi se zahvalil predsednikom bližnjih skupin za to, da so preklicali konferenco predsednikov za to, da imamo lahko to razpravo v skladu s pravilom 415. Ta mehanizem za stabilnost je nekaj, kar odpira vprašanje glede političnega nadzora in pa urejne reguliranja tega mehanizma. Zanima me, kdo bo sprejel proračun za ta finančni inštrument. Rad bi zastavil tudi vprašanje, če se vam ne zdi, da je sedaj pravi trenutek, da komisija pripravi predlog v zvezi z javnim, eh, javno podprtimi krediti. Torej, če bi mogoče bil sedaj pravi trenutek za to, da preverimo tudi, kako delujejo bonitetne agencije. Sedaj ima besedo gospod Grero, potem pa Gospod Watson. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Na začetku je gospod Van Rompuy dejal, da je v 40 eh, dneh prišlo do treh svetov in enega vrha. Sedaj je to običajen način za vladanje v Evropi, da se soočimo z. Uh, nujnimi izzivi, vendar pa imamo tudi obzorje v Evropski uniji. Od tega je odvisna naša konkurenčnost. Kaj imamo v rokah? Imamo možnost, da vlagamo v znanje. Zelo malo imamo univerz med najboljšimi na svetu. Imamo sredst manj sredstev, ki jih vlagamo v raziskave in razvoj, kot v državah v razvoju in imamo zelo malo podjetij, ki so dejana na področju raziskav in razvoja. Torej potrebujemo spodbude za evropske univerze, ki bi se med seboj usklejevale in sodelovale na področju raziskav in razvoja, zato da bi resnično dosegli odličnost. Gospod Watson, potem pa gospod Paska. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Predsednika komisije in sveta sta govorila o paktu Euro. Zanima me, če se strinjata s predsednikom Evropske centralne banke, da bomo potrebovali dosti širše evropske mehanizme. In če se ne strinjata s tem, je mogoče to zato, ker si javnosti ne upate priznati to, kar priznata v zasebnosti. Imamo notranji trg, ki izvaja pravila in edina država, ki stosobno izvaja, je Norveška glede na to, da kriza, s katero se soočamo, ne bo bančna niti ne jedrska, ampak bo šlo za krizo v solidarnosti evropskih držav članic. Mar predsednik eh, komisije in sveta ne menita, da potrebujemo večjo solidarnost, kot smo jih videli v preteklosti. Najlepša hvala. Sedaj ima besedo gospod Paska, potem pa gospod Bronc. Najlepša hvala za besedo. Ena pomembnejših tem je ustanovitev novega kriznega mehanizma v evroobmočju. Čeprav smo, so se dogovorili o novem mehanizmu, je o tem treba še govoriti z strokovnjaki v državah članicah. Gospa Radičeva Slovaške je videla, da zato nima večinske podpore v slovaškem parlamentu. Zato je treba mehanizem popraviti, zato da bi preprečili stečaj v državah članicah in to v okviru evroobmočja. Zato, da takšno zadrževanje evropskih držav članic ne more podpreti noben nacionalni parlament. Zato mislim, da je prav, da slišimo mnenje tudi strokovnjakov, gospod Bronc, potem pa gospod Kelly. Odstavek številka pet poročila z vrha piše o tem, da so bili sprejeti ukrepi, ki bodo, ki bodo spodbujali rast, stabilnost in pa konkurenčnost vendar pa moramo pogledati uvoz iz tretji držav, še posebej iz raztočih gospodarstv. To je eden od največjih razlogov za neravnovesje v trgovini in za našo nekonkurenčnost. Zelo težko je konkurirati z proizvodi iz, iz tistih držav, ne da bi spustili plače na njihovo raven. Potem pa imamo 16. stran, kjer govorimo o spodboju konkurenčnosti, kjer piše, da bomo ocenili razvoj na področju produktivnosti in plačan za to, da vidimo, če je treba kaj prilogiti, kaj to pomeni. Plače je treba zmanjšati za to, da bodo naši proizvodi lahko konkurirali tistim iz rastočih gospodarstv. Glede na to, da je sabodna trgovina nedotakljiva, potem je treba resnično sprejeti ukrepe tudi v to smer. Gospod Kelly ima besedo, potem pa gospod Tarabela. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ne bi eh, radi kogarkoli prisilili v karkoli. Irci so se zelo trdo bolili, borili, vendar pa ne verjamemo v to, da bi države same bile krive za to, za krizo. To so bile finančne inštitucije in banke, ne pa Irci. In zato ni prav, da Irci plačujejo ceno za to. Zanima me, kdaj bomo zmanjšali obrestno miro. Rad bi se zahvalil komisarju Renu in predsedniku Barozo za besede. Mislim, da bodo lastniki obveznic morali plačati ceno. Če ne, bomo jih resnično eh, zmanjšali teh cen, potem je treba stvari vsaj malo prilagoditi. Če bomo to storili, torej zmanjšati obresne mere in eh, zmanjšati cen obveznic, potem ne bo prišlo do napredka. Gospod Tarabela ima besedo, potem pa gospod Tabajdi. Gospa predsedujoča, spoštovani kolegice in kolegi, torej nov mehanizem odpira novo Pandorino skrinico v Evropski uniji. In s tem se je treba soočiti, torej mehanizmi, prilagovanje plač, socialni mehanizmi, eh, Eh, zvišanje starostne meje za upokojitev. To so samo eni primeri za disciplinske ukrepe. Svet ni znal sprejeti pravilnih zaključkov iz te krize. Mislim, da moramo sprejeti večjo proračunsko odgovornost. O tem ne dvomi nihče, vendar pa ne moremo preveč obremeniti naših državljanov, kajti oni so naša edina možnost za to, da najdemo izhod iz te krize. Pozabili smo na to, da bi bančni sektor moral ravno tako prispevati k rešitvi odločitvi in sprejeti odgovornost. Ko govorimo o obdavčevanju finančnih transakcij, medtem ko je vedno več državljanov brezposelnih, cene rastejo, potem ne moremo dovoliti, da bi eh, naši delavci morali prečevati za to. Gospod Tabajdi, potem pa gospod Obermajer. Hvala lepa. Gospod Van Rompuy je dejal, da je pakt evro plus nova raven za koordinacijo za prihodnost v okviru makrofinančnih eh, koordinacij, to resnično novo obdobje. Pravite tudi, da je to nov steber za prihodnost Evrope, nažalost Mačarska ni bila omenjena v naseznamu pakta Euro plus Mačarska tukaj ne sodeluje. Veliko mačarskih državljanov in ekonomistov ne razume, zakaj se je Mačarska tako odločila zaradi tega, ker je Mačarska odprto gospodarstvo, je mala država. Torej argument, ki pravi, da bo to ovira za tekmovanje področje davkov, ne drži. Resnično škoda je, da Mačarska tukaj ne sodeluje. Sedaj, gospod Ali, potem pa. Dobro, Majer, gospa, pa potem gospa Gomeš. Hvala lepa. Desetletja je bil Gaddafi verodostojen partner, govorili smo o jedrski energiji, vendar pa vse to Eh, ne drži. Torej, mislimo, da bomo sedaj z tem paktom reševali situacijo v Grčiji in na portugalskem. Bonitetne agencije pa še spodbujajo špekulacije. Torej, evro obveznice in rešilni mehanizem. Mislim, da bi stečaj na tem področju pomenil konec evra. Videli smo velike togove eh, beguncev in priseljencev iz Afrike. In govorili smo tudi o varovanju jedrske energije. Zelo dobro bi bilo, da bi vlagali v to, ne pa, da vlagamo v eh, igre na srečo mednarodnih bonitetnih agencij. Gospa Gomeš, potem pa gospa Penova tisti, ki pritiskajo na portugalski, da Portugal sprejme zunanjo pomoč, ne želi pomagati portugalski, ampak na želi pokončati kot tudi evro. Torej imamo solidarnost in eh, naš stabilnostni mehanizem, vse to spodbuja, tisto, kar so storile že banko, torej, da smo se znašli v vrtincu, kjer ni izhoda. Uh, Torej imamo sedaj pakt Euro plus, za katerega menimo, da bomo spodbujani del ustanovljenja ustvarjene delovnih mest, vendar pa mislim, da imamo sedaj v Evropi prevelike banke, lahko pa propadejo države in narodi, potem lahko to razložimo samo tako, da komisija in svet ščitita interese bank in pa davčnih oas. Torej ne smemo dopustiti, da bi prišlo do teh nedotakljivih črnih luken in da bi še naprej spodbujali organiziran kriminal. Pani predsedajoča, uh, važni pa. Hvala lepa, gospa predsedajoča. rada bi omenila torej pomembnejši eh, temi na vrhu rast in varčevanje. To je že v redu, vendar pa moramo spodbujati rast in ustvarjanje delovnih mest, spoštovani kolegi. Zaradi krize trpijo naši državljani, izgubili so delovna mesta, potem pa morajo podpreti in sprijeti varčevalne ukrepe, eh, Eh, držav in vlad in utrpeti vedno večje davke. Gospod predsednik, Evropska unija sedaj potrebuje koordinacija gospodarskih politik, spodbujanje zaposlovanja, v, torej rešiti moramo evro in pritegniti k temu zasebni sektor. Gospa Vrtman, potem pa kot zadnji gospod Balcvitis. Balcvit, Najlepša hvala. S predloge sprejem smo dobili torej ta mehanizem. Zato pozivamo vse, da se držijo kriterijev, kajti če bo še ena država članica šla v težave, potem državljani ne bodo več verjeli v naše reševanje krize. Lahko opravičimo ta mehanizem samo tako, če se bodo vse države članice držale proračunskih kriterij. Japonska kriza je pokazala, kako zelo varno, zelo nevarna je jedrska energija. Sedaj smo se odločili za stresne varnostne teste in lahko samo upamo, da se črnobilska nesreča ne bo več ponovila. Zato je sedaj pravi trenutek, da vlagamo v obnovljive vire energije. Kot zadnji v razpravi je gospod Balcitis, samo trenutek. Dali smo besedo 15 poslancem na mesto 5. Zaradi te zanimive razprave več nam ni uspelo. Torej, gospod Pacetis ima besedo. Eh, eh, gremo v vodovej. Gre. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Dobro je, da se Evropski svet lahko dogovori o zelo pomembnih vprašanjih. Ena od prednostnih nalog bi lahko bil Evropski semester in njegova pomembnost. Mislim, da bi prednost morali dati zanesljivim proračunom držav članic in tudi zagotavljanje socialne trajnosti in fiskalne trdnosti. Tako bi pomagali državam članicam. Pomembno je, da temu pomagajo tudi strukturne reforme, še posebej s tem, da bi izvajali strategijo EU 2020. Pomembno vlogo bi morali dati tudi komisiji. Komisija bi morala odgovorno spremljati ukrepe držav članic. Pomagati pa bi morala tudi državam članicam pri izvajanju nacionalnih programov za konvergenco. Skrbi nas Evropska centralna banka in pristop komisije ter sveta k bankam in bonitetnim agencijam. S tem je zaključen sklop Catch the Eye. Besedo ima gospod Baroso v imenu komisije. Izvolite, gospod predsednik. Merci, madame... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovane poslanke in poslanci, kar se tega oceno zadnjega Evropskega sveta, mislim, da je bila moja ocena precej dobro uravnovešena in razumna. Primerno je, da povdarimo, da smo dosegli velik napredek v smislu strukture. Če primerjamo, kar imamo sedaj s tem, če se nismo imeli v preteklosti, potem mislim, da smo dosegli velik napredek. Naprimer, vzpostavili smo trajen mehanizem za stabilnost, tega sploh ni bilo v pogodbi. Parlament je z veliko večino podporil zamisel o tej omejeni spremembi pogodbe. To je torej mehanizem, ki ga prej nismo imeli. Intelektualno pošteni moramo biti pri oceni tega stanja. Mislim, da smo dosegli velik napredek. Odzvali smo se na krizo in dosegli dobre rezultate. Pomanjkljivosti, s katerimi smo se morali soočati v preteklosti, so nam pomagale pripraviti dober odgovor. Obenem jasno sem to že povedal in še enkrat bom to povedal, to ni dovolj. Če imamo strukturo, arhitekturo, potem je to v redu, ampak nekaj posem drugega je izvajanje politik v realnosti. Pravi preizkus uspešnosti bo, kaj bodo lahko naše vlade in institucije storile z vsebinskega vidika. Vsebinski vidik je bolj pomemben od dejanskih orodij. Predvsej pregledno sem govoril tudi o naših ambicijah. Komisija si želi iti še dlje na določenih področjih, naprimer kar zadeva trajen mehanizem za stabilnost. Tam smo zagovarjali višjo stopnjo prožnosti. Soglasje na najvišji ravni ni bilo mogoče in to obžalujem. Vseeno pa mislim, da bi bilo napak, če bi kar odpisali tista področja, kjer dejansko smo dosegli napredek. Slišali smo tudi druge predloge. To je nekaj, na kar ste opozorili že vi, vendar komisija je že sama podala več predlogov v tej smeri. Jaz in komisarka Redingova sva uložila zakonodajni predlog za popolnoma skupnostni pristop k temu mehanizmu. Predlagala sva neke vrste skupne, sistem skupnih jamstev, vendar države članice so to zavrnile, razen vas, seveda, gospod Verhofstadt, parlament je to potrdil. Mi smo predstavili besedilo na vrhu evroobmočja, vendar večina držav članic je to besedilo zavrnila. To je dejstvo. Sedaj pa kar zadeva praktično vprašanje glasovanja z soglasjem ali kvalificirano večino. Sam sem to predlagal in tudi predsednik Evropskega sveta je bil tam, določeni voditelji držav in vlad so bili tam. Zamisel je bila, da bodo sprejeli glasovanje s kvalificirano večino, vendar ga niso. K temu se bomo še vrnili, vendar biti mora jasno. Previdni morate biti pri tem, komu postavljate vprašanja. Komisija je predložila ambiciozne predloge, kar zadeva stresne teste in ECB. Imamo zelo pregledna pravila za banke, sedaj pa kar zadeva evroobveznice komisija, mislim, da že 30 let govori o euroobveznicah. Določene države članice so to zamisel zavrnile. Sam sem tukaj to predlagal in to bom storil tudi v okviru finančnih perspektiv. Predlagal sem, da bi lahko imeli vsaj projektne obveznice, naprimer za določene naložbe ali projekte, ki jih krije naš proračun. Videti moramo, kdo bo podporil ta pristop. nekateri boste morda lahko prepričali svoje stranke doma, da bi podprli ta pristop. Morda nam bo uspelo pripraviti tesnejše sodelovanje. Dobro, toliko o evropskih ambicijah. Potem pa še socialno vprašanje. Komisija se je trdo borila za to, da bi več pozornosti namenili socialnim vidikom in izobraževanju v strategiji 2020. Določene države članice so trdile, da v okviru subsidijarnosti ni v pristojnosti Evropske unije, da neposredno vključuje ali usmerja dejavnosti držav članic na področju socialni, sociale in izobraževanja. V okviru strategije 2020 smo, kjer je bilo mogoče doseči določen konsens, v zvezi z izključevanjem revščine, dosegli napredek. Sedaj pa bi lahko poskusili doseči še več. Več bi lahko vlagali v izobraževanje in raziskave. Morda lahko še nekaj dodam. Pred nekaj časa, mislim, da pred dvema letoma, je komisija predlagala, da bi imeli možnost zagotavljanja pomoči v hrani. Nekateri v Evropi namreč ne jedo dovolj ali dovolj kakovostno. Z Jozefom Dolom sem obiskal tako imenovano banko hrane. V Evropi se dejansko pojavljajo to vrstne težave. Dve vladi v Evropski uniji sta Evropsko sodišče peljali pred, oziroma sta Evropsko komisijo peljali pred Evropsko sodišče, zato ker so mu pripravili to zamisel o pomoči v hrani. Bodimo si na jasnem, komisija je zato, da bi bili bolj ambiciozni, kar zadeva upravljanje, da želimo si več enake rasti, enakomerne rasti in socialne pravičnosti, vendar države članice in parlament nas morajo pri tem podpirati. Zato si prizadevamo. Mislim, da bi popolnoma zgrešili cilj, oziroma vi bi zgrešili cilj, če bi menili, da komisija ni za bolj socialno Evropo in bolj pravično Evropo. Soočiti se je treba z dejstvi. Evropi ne delamo koristi, če pravimo, da je problem Evropa sama, kot da določene vlade same niso odgovorne za to. Določene države članice so dopustile, da so jim dolgovi ušli iz nadzora, ali pa so pustile, da so banke rasle mnogo, mnogo hitreje kot celotno gospodarstvo. Tudi banke so vključene v gospodarstvo, zato moramo najti ustrezne odgovore za to, da izrazimo solidarnost, ampak pokažemo tudi odgovornost. Ponosen sem na dejstvo, da je komisija in tudi sam smo podpirali možnost za to, da bi znižali obresne mere za Grčijo, sedaj pa počnemo isto za Irsko. Naše mnenje je, da je to pošteno. Takšni stroški so za grške ali irske državljane zelo težki. Vseeno pa si moramo ogledati materijo dolga in kako bi lahko z njim upravljali. V duhu solidarnosti bi morali iskati skupne rešitve. Omenili ste več problemov, naprimer tudi določene vrzeli v Evropi ali ločevanje med severom in jugom in drugimi delitvami v Evropi, mi pa si želimo zgraditi Evropo solidarnosti in ne Evropo prvega in drugega reda, zato da bodo vsi državljani imeli nekaj od tega. Še nekaj. Sam sem vedno zagovarjal davek na finančne transakcije v okviru G20. To je bilo v imenu Evropske unije. Velika večina naših partnerjev v okviru G20 je to zavrnila. Vprašanje, o katerem razpravljamo, je naslednje. Ali bi lahko na evropski ravni imeli davek na finančne transakcije? Še enkrat moramo biti pošteni. Določene države članice temu v temelju nasprotujejo. S tem se ne bodo strinjale. Na zadnjem Evropskem svetu sem povedal, da komisija pripravlja presojo vpliva o različnih možnostih za finančen sektor in da bomo kmalo imeli predloge. Zelo pomembno je bilo, da je komisija to napovedala na Evropskem svetu, kajti v sklepih Evropskega sveta imamo vsaj zavezo, da bodo preučili predloge Evropske komisije za finančno obdavčevanje. Prepričan sem o naslednjem. V duhu poštenosti je treba zagotoviti, da bo finančni sektor prevzel odgovornost vsaj za nekaj dogodkov ali določeno vedenje, ki je pripeljalo do krize. Pomagati morajo tudi pri odgovoru na krizo. To spada v okvir poštenosti, to je stališče mene in komisije. Kmalo bomo predložili predloge za to. Enako velja za CCTV, Določeni temu nasprotujejo, komisija pa je vseeno predložila predloge in borili se bomo za to. Mislim, da je to pomembno za to, da zaključimo enotni trg. To je pristop, ki ga mi branimo. Spoštovane poslanke in poslanci, o procesih in instrumentih že dolgo razpravljamo. Sedaj pa je čas, da začnejo procesi in instrumenti služiti vsebini. So zelo pomembni, ampak služiti morajo vsebini. Vsebine ni mogoče nadomestiti z njimi. Kakšen je naš izziv? Izziv je gospod, uživitev gospodarstva. Kakšna je resnica? Potrebujemo zaupanje. Zaupanje pa je odvisno od tega, ali bomo lahko posodobili svoje gospodarstvo, da bomo več inovirali, da bomo bolj konkurenčni ne smemo zamenjati vzroka in posledice. Naložbe bomo privlačili, če bomo izvajali Evropo 2020 in to hitro ter odločno, če bomo sledili svojim ciljem Evrope, ki je trajnostna in konkurenčna. Seveda v duhu solidarnosti. V duhu solidarnosti z vsemi državami članicami, vključno s Portugalsko. Imeli smo vprašanje v zvezi z Portugalsko, gospod Martin Šulc. Prav dobro veste, da kot predsednik komisije ne morem posredovati v nacionalni politiki Portugalske. Če niste več predsednik skupine socialistov in opravljate druge funkcije, potem sem prepričan, da izvajate te funkcije v svobodnem duhu in da se ne boste vtikali v svojo politično skupino. Vendar nekaj želim povedati. Politična kriza na portugalskem je razmere še dodatno otežila. Že prej se je znašla v težavah, v komisiji pa moramo spoštovati načela demokracije in odločitve, ki jih sprejemajo nacionalni parlamenti. Upamo, da bo Portugalska pripravila boljšo rešitev. Komisija pa bo poskusila Portugalski pomagati pri tem, da najdejo čim bolj primerne rešitve. To seveda v skladu z zavezami, ki jih je Portugalska sprejela. Seveda pa bomo upoštevali tudi zaveze, ki jih ima Portugalska do evropskih partnerjev. V duhu solidarnosti, v duhu akta o solidarnosti in vzajemne odgovornosti mislim, da se bomo lahko odzvali na to krizo. Danes se v razpravi v veliki meri pojavil pesimizem. Kot izvoljeni predstavniki evropskih državljanov predstavljate, da dominantno prepričanje, dominantno ozračje v Evropi. Vsi smo zaskrbljeni, vendar obenem moramo biti tudi pogumni v političnem smislu in pokazati moramo, da zaupamo evropskemu projektu. Mislim, da pesimizem ne bo pomagal pri tem, da bi ponovno zbudili zaupanje v evropsko gospodarstvo. Komisija je tukaj, da bo sodelovala z vami, z Evropskim svetom, z vsemi institucijami, zato da bi pripravili močnejšo, bolj trajnostno in bolj enako Evropo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik komisije. Ne modrih kartonov za predsednika komisije ni vsaj ne sedaj. Kolegice in kolegi, Ali vsi razumete angliško? Da, dobro. Vsi vidite, da se bo glasovanje začelo šele 10 čez 12. Prosim vas, da ste tiho, kajti predsedniku Evropskega sveta želimo dati možnost, da bo govoril v miru in da mu boste prisluhnili. Gospod Van Rompuy je predsednik Evropskega sveta. Izvolite. Še nekaj, samo trenutek. Kolegice in kolegi. Prosim vas, tudi iz skupine ELS, sedite prosim. Socialisti, sedite prosim. Tiho v dvorani, samo zunaj lahko govorite. V tej dvorani bo sedaj govoril samo gospod Van Rompuy. Izvolite. Gospa predsedujoča. S veseljem bom spregovoril pred tako natrpano dvorano. Imam pa vtis, da tukaj niste samo zato, da bi prisluhnili meni. Naj se vam najprej zahvalim za to razpravo, tako za pozitivne kot tudi za negativne komentarje. Zelo sem bil presenečen, kajti v Evropskem svetu moramo imeti soglasje. Soglasje z vsemi voditelji držav in vlad. Določeni so socialisti, nekateri so krščanski demokrati, nekateri so liberalci, kakorkoli že, vsi pripadajo vašim političnim družinam vedno, ko poskušamo in tudi, ko nam doseže doseči dogovora med njimi, je to zelo dobro. Pred nekaj časa je bilo rečeno, da sem tisti sanjač, idealist, katerega čas je napočil. Mislim, da to ne drži. To je moje delo, poskusil bom delati po najboljših močeh in tukaj je priča tudi predsednik Evropske komisije, Postopati bom poskušal tako, da bomo na koncu imeli vedno neke vrste kompromis med predlogom komisije in rezultati Evropskega sveta, naprimer delovna skupina. Predlog komisije je bil osnova za delovno skupino o gospodarskem upravljanju in rezultat je zelo blizu predlogu komisije. Sam bom poskusil in skupaj z parlamentom bomo poskušali skupaj še dodatno izboljšati ta predlog. Moja naloga torej je iskati soglasje, iskati konsens. Seveda pa je vse v interesu skupnosti. Na določenih kritičnih področjih mi je že uspelo. Kar zadeva pakt Euro. Kratek dokument, ki je služil kot osnova za našo razpravo in tudi dokument, ki se je na koncu pojavil, sta takšna, da so številni med vami rekli, da tudi moja država se mora pridružiti paktu Euro. Sploh ni tako slab, kajti doseči, doseči nam je uspelo Kompromis med ambicioznimi predlogi za to, da bi gospodarstvo ostalo konkurenčno in da bi tudi javne finance, finance ostale trajnostne in tudi izvajanje tega načrta na nacionalni ravni. Tukaj govorimo o nacionalnih. Gospod predsedujoča prekinja predsednika sveta. Prosim vas, utihnite prosim dvoransko osebje, da poskrbi, da nihče ne bo govoril. Gospod Šroder, prosim, sedite. Gospod Van Rompuy, spet ste samo vi edini, ki govori. Izvolite. Gospod predsedujoč, nobenih otvar nimam. Gospod Van Rompuy, poskušam zagotoviti pogoje za to, da boste lahko miro govorili. Moj drugi komentar zadeva metodologijo. Veliko upravičenih kritik v zvezi z vsebino smo slišali, ampak te kritike niso v skladu s pogodbo. Naprimer, jedrska politika, energetska mešanica spada v pristojnost nacionalnih politik, pri tem ne morem pomagati prav nič. Tudi kar zadeva varnost, jedrskih elektrarn. To je v pristojnosti nacionalnih držav. V Evropskem svetu in v sklepih Evropskega sveta smo poskušali pristojnosti Evropske unije vključiti, kolikor je le mogoče. Evropska komisija ni imela prej pristojnosti na tem področju, sedaj pa lahko sicer posredujemo nekoliko več, ampak še vedno to ni v naših pristojnostih. Pa, in pa minimalne plače, to je v pristojnosti nacionalnih držav. Govorili ste o težavah in o nepoštenosti, ampak v večini primerov so tudi za to odgovorne države članice same. Sprejeti je treba več ukrepov, kar zadeva konkurenčnost in javne finance. To so ukrepi, ki bi jih nacionalne vlade morale sprejeti brez pritiska eh, z vid strani Evropske unije. Evropska raven lahko doda še dodaten pritisk, naprimer v primeru 17 držav imamo skupno valuto, ki jo je treba zavarovati, ampak v nacionalnem interesu držav članic je, da zavarujejo svoje finance in da zavarujejo svojo prihodnost. Evropa pa lahko doda še dodaten pritisk. Torej, ne smemo napadati napačnega človeka v Evropski uniji. Ali so ukrepi naših vlad prešipki? V svetu si bomo prizadevali sodelovati z Evropskim parlamentom, z svetom ministrov in vsemi drugimi, zato da bi izboljšali gospodarsko upravljanje. In v številnih drugih primerjih sem prepričan, da bomo našli kompromise. Morda bi lahko imeli guvernerja centralne banke, v kateri od 17 držav, ki kritizira naše upravljanje, ampak drugi guvernerji in drugi direktori bank v državah, ki so celo blizu nizozemske, naprimer, imajo popolnoma drugačno mnenje in bodo z veseljem podali iz svoje izjave tudi javno in podali tudi svoje imena. Kar zadeva trenutno krizo, kolegice in kolegi, imamo pred sabo pomembne instrumente in zelo pomembno prihodnost, vendar upoštevati moramo tudi preteklost. To sem že povedal. Preteklost je treba upoštevati in se iz nje učiti. Imeti moramo v mislih tudi instrumente, spremembo pogodbe, različne pakte, pakt za stabilnost in tako naprej. Brez tega nam ne bo uspelo rešiti problemov držav, ki so že v težavah. Ne bomo rešili problemov bank, ki se še vedno soočajo s pritiski. Imamo torej prihodnost in preteklost. V preteklosti določene države članice niso izvajale dovolj političnih ukrepov, prav tako pa ni bilo dovolj političnih ukrepov na ravni Evropske unije. Tukaj moramo biti samokritični. Kaj moramo storiti? To smo tudi že začeli izvajati, namreč poskrbeti moramo, da se ta kriza ne bo več ponovila seveda pa bomo vseeno morali upravljati in se soočati s posledicami iz preteklosti. Določene države, ki so že v programu pomoči, Grška, Irska in tudi druge države, ki bodo morda vstopile v ta program, bodo morale rešiti svoje probleme. Bi lahko storili več, da ali smo v preteklosti storili velike napake, morda pak za stabilnost je bil spodkopan. Če bi takrat ne storili tega, bi imeli sedaj mnogo bolj učinkovita urodja na voljo. In krize morda sploh ne bi bilo. Gospodarska rast. Od leta 2010 je poprečna gospodarska rast 2 odstotka. To je poprečje desetletja med letoma 1999 in 2008. Leta 2010 že imamo 2 odstotno poprečno gospodarsko rast. Enako velja za leto 2011. Bi morali storiti še več? Seveda. Javne naložbe in tako naprej. Mislim, da bi lahko storili še več enotni trg je zelo pomemben, treba ga je poglobiti in okrepiti. Predloge komisije za to obstajajo. Čez nekaj tednov jih bomo spet preučili na vrhu junija, k tej teme pa se bomo vrnili jeseni in še na koncu Libija. Veliko stvari je mogoče kritizirati, ampak brez Evrope bi imeli v Libiji pravi pokol. Brez vodstva na evropski ravni bi bili priča masakrom. Nekateri ste bili zelo kritični do Evropske unije, vseeno pa smo ravnali pravočasno. Brez Evrope se ne bi zgodilo nič niti na globalni ravni, niti na ravni Združenih narodov po vseh teh kritikah mislim, da je prav, da slišite to resnico. Ali smo v preteklosti delali napake, ali smo imeli prave politike? Ne. Ampak sedaj smo svoje napake popravili in Evropska unija je dobra zaradi tega, ker prizna napake in jih je pripravljena popraviti. In še zadnjih nekaj besed v mojem jeziku. Slišal sem, da je bil gospod Epping razočaran tudi sam sem razočaran. Namreč gre za pomankanje intelektualne poštenosti. Več o tem ne bom povedal. Vseeno so fotografije na voljo. Ljudje vedo, da sem delal, da sem svoje delo opravljal pošteno. Zelo, zelo sem razočaran nad besedami gospoda Epinga. Hvala. Mr. Schultz, you wanted to. Gospod Šulc, želeli ste besedo, izvolite. Ja, hvala, gospod predsedujoči. Dovolite eno osebno pojasnilo na koncu te razprave, ampak ne samo, sam, sam, samo v svojem imenu, ampak v imenu vseh kolegov, ki so bili vse čas tukaj in so sledili tej razpravi. Le redko krat v mojem času v Evropskem parlamentu sem se čutil tako slabo obravnaven, obravnavanega. Vaš odnos, predsednik komisije in predsednik eh, sveta, ste ravnali slabo do nas. In predsednik komisije, vaše pobude niso bile dobro nameščene. No, dajte zakonodajne predloge na mizo, to je moj nasvet vam, potem boste dobili večino tudi v tej hiši in potem se tudi svet ne bo mogel temu izmikati in skrivati. Ne skrivajte se za svetom in predsednik sveta, vam pravim naslednje. Mi iščemo kompromise v svetu med socialisti demokrati, ljudsko stranko, liberalci in tako dalje. Tam imate predstavnike suverenih vlad. Rezultat Lizbonske pogodbe je naslednji. Svet in predsedniki vlad in držav si prisvajajo vedno več in istočasno pravijo, mi pripravljamo soglasje. To nismo želeli doseči z Lizbonsko pogodbo. Želeli smo doseči večjo pravičnost in demokracijo. Vi napačno tolmačite Lizbonsko pogodbo. Zato je skrajni čas, da Evropski parlament eh, to resnično vzame v svoje roke in zagovarja metodo skupnosti. Dobro, začnimo z glasovanjem tem smo zaključili razpravo in se zahvaljujem vsem. Hvala, gospod Šul.